kolegi. Dragi kolegi. Ehm, possiamo cominciare il. Lahko začnemo z našo sejo, čakano s eh, zanimivo, zanimiv popovdan in tudi natrpan. Takoj bomo imeli izmenjavo mnen s turškim ministrom za evropske zadeve in glavnim pogajalcem Egemenom Bagisem. Z nami je tudi novi veleposlanik, ki je bil pravkar imenovan, gospod eh, Selin Kunerab, ki mu izrekam dobrodošljico. Obenem pa izrekam seveda dobrodošljico ministru. Veseli me, da ste se odzvali na naše vabilo v trenutku, ko je Turčija zelo aktualna tema v Evropskem parlamentu. In glede na to, da moramo napre, razpravljati o napredku vaše države Turčije, glede na reforme, odgovorna za to je kolegica Omen Rujten, ki jo pozdravljam. Gospod minister, kot veste, v resoluciji, za katero je bil glasnik predsednik Albertini, torej jaz, Je Turčija omenjena skupaj z drugimi državami kandidatkami? Za nas je to pomembna država. Naše sporočilo je sporočul, sporočilo spodbude eh, glede na že vse opravljene korake. Obenem pa vas eh, vabimo k temu, da opravite še dodatne korake, še zlasti na področju pravic manjšin, vključno z verskimi manjšinami potem kar zadeva reformo sodstva, svobodo izražanja in še druga področja. Dragi minister, preden vam predam besedo, bi v, pozdravil še kolega Enka Jana Ormela, to je predsednik odbora za zunanje zadeve danskega parlamenta in eh, podpredsednik generalne skupščine NATO, ki je torej tu z nami. Ne vem, kje sedi, če je že v dvorani, vsekakor pa bomo zelo veseli njegove prisotnosti. Gospod minister, vendar vem, da nimate veliko časa, eh, zaradi tega vam bom takoj predal besedo. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani odbora za zunanje zadeve. Gospod in gospodje, za me in za novega veleposlanika VU e je veliko veselja, da smo danes z vami zlasti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in zlasti po nedavnem imenovanju druge Barosove komisije. Tako bomo lahko govorili o zelo znemirljivem vprašanju, to pa je vstop Turčije v Evropsko unijo. Najlepša hvala predsedojočemu Albertinijo za povabilo in tudi hvala lepa podpredsedniku, da je danes naš gostitelj. Mislim, da je to pravi trenutek za ta sestanek ki nam bo omogočil odkrito izmenjavanje mnen in občutkov. Tega sem zelo vesel, kajti Evropski parlament in vaš odbor še posebej igrata pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Evropski parlament je edina institucija, ki jo državljani Evropske unije neposredno izvolijo in glede na to, da ima ta odbor zelo pomembno vlogo pri oblikovanju zunanje politike naše unije, menim, da imamo veliko tega, o čemer lahko razpravljamo in veliko vprašanje, o katerih lahko izmenjavamo svoja mnenja. Obstaja potreba po razumevanju, potrebujemo boljšo komunikacijo med eh, državljani Evrope in državljani Turčije. Medparlamentarni odnosi, medparlamentarni dialog med nami in vami bo igral pomembno vlogo pri zagotavljanju razumevanja med našimi narodi. V teh zadnjih letih smo opazili, da kontakti med našim in Evropskim parlamentom postajajo vedno bolj intenzivni in pogosti. To je ustvarilo podlago za boljše razumevanje. Boljše razumevanje Turčije in eh, turškega pristopa in pa boljše razumevajo tudi reform, ki potekajo pri nas. Turčija je tudi tema, o kateri se veliko krat govori, ko je podpredsednik eh, provera omenil. Zato je tudi pomembno, da mi povemo, kakšno je naše stolišče in da to povemo odkrito in pošteno. V tem kontekstu se želim uh, zahvaliti dobri, svoji dobri prijateljici Riji Umen Reuten, ki je napisala poročilo o Turčiji in ki se s tem vprašanjem ukvarja že zadnjih nekaj let. Uh, Rija je veliko prispevala k boljšemu razumevanju med nami. Spoštovani člani, na začetku Lizbonskega obdobja izgleda, da so prioritete in izzivi Evrope veliki. Evropa mora postati globalna partnerica in globalna akterka. Evropa potrebuje nove energetske eh, vire in poti in varno skrbo z energijo. Podnebne spremembe predstavljajo vprašanje, problem, o katerem moramo vsi eh, razmišljati. Gospodarska kriza je pokazala, da potrebujemo nove trge. Tu je še vprašanje brezposobnosti in vprašanje imigracije. Ravno tako se pojavlja tudi potreba urediti status eh, legalnih priseljencev v Evropo. Boj proti terorizmu. Mm napori za preprečevanje tihotapljanja drog v Evropo, spodbujanje demokracije in dobrega upravljanja in pa razvijanje medkulturnega dialoga in izmenjav. Vse to so vprašanja, o katerih moramo vsi razmišljati. Kajti to so nasi skupni izzivi. In mi razmišljamo o tem problemu in Turčija se pojavlja kot schajajoča zvezda, kajti mi smo del rešitve, ne pa del problema. E, Turčija ima pomembno vlogo pred seboj, kajti pripravljeni smo že pred članstvom prispevati k reševanju no, problemov na vseh teh področjih in drugih. Eh, za Turčijo Evropska unija predstavlja globalnega akterja in Turčija je za EU pravi adut, kajti Turčija je članica Sveta Evrope, NATO, OECD, G20, organizacije islamske konference, OVSE in mnogih drugih organizacij. Verjamete ali ne, eh, Turčija je celo eh, opazovalka <laughs> organizacije ameriških držav. Turčija je torej zelo aktivna igralka. In zelo smo ponosni na svoje nedavne dejavnosti medijatorstva pri zagotavljanju miri. Štiri kroge pogovorov med Sirijo in Izraelom smo vodili, posredovali smo med Afganistanom in Pakistanom in Turčija je bila edina država, ki je uspela spraviti voditelje teh dveh držav za isto mizo in bili smo tudi poveljujoči sil ISAF v Afganistanu in to trikrat. In sedaj eh, posredujemo med Libanonom, Izraelom, Rusijo in Gruzijo, Sirijo in Irakom, Bosno in Srbijo. In vse to istočasno poskušamo celo vzpostaviti boljše razumevanje med eh, ZDA in Iranom ter ostalim delom zahodnega sveta. In zato je naša vloga kritična, saj imamo iste cilje. Vendar pa se včasih naši stili razlikujejo zaradi tradicij komuniciranja na našem koncu sveta. Zaradi te tradicije imamo včasih mogoče drugačne koncepte, ampak prepričani ste lahko, da bo Turčija še naprej Eh, vključena v pobude namenjene zagotavljanju miru. Mi imamo pregovor. Če gori hiša soseda in če mu ne boš pomagal pogasiti ogen, bo tudi tvoja hiša zgorela. In zato skušamo pogasiti ali pa preprečiti vse izbruhe ognjev v svoji regiji. In Turčijo pri tem vodi ne identiteta, ideologija ali rel, religija, ampak Turčijo vodijo skupni interesi in potreba po miro. Kaj te konec koncev je Evropska unija največji mirovni projekt zgodovina človeštva. Če sedaj analizirate, zakaj je bila Evropska unija ustanovljena in zakaj je doslej bila tako uspešna, boste videli, da je to ravno zato, ker je preprečila izbruh vojn na tem kontinentu. In Turčija je prepričana v iste koncepte, verjame v iste koncepte. La Ko smo dobri timski soigralec pri zagotavljanju miru in preprečevanju bodočih vojn. Prepričan sem, da tisti od vas, ki spremljate razprave o Turčiji, želite vedeti tudi kaj o Cipru. Kot veste, Stranka, katere ponosni član sem, je na oblasti že od leta 2002. Ena od prvih stvari, ki smo jih naredili, ko smo prišli na oblast, je bila ta, da smo sprejeli novo strategijo do ciperskega vprašanja. Podprli smo napore generalnega sekretarja, da eh, pripravi. in eh, podprli smo tudi vse napore v zvezi z Ananovim eh, planom in eh, podpirali vse dejavnosti, ki so s njim povezane. In potem, ko ta Ananov načrt ni uspel, zato ker so ga naši ciperski grški prijatelji zavrgli, smo še vedno spodbujali vodstvo na severnem delu otoka naj se še naprej pogovarjajo. Predsednika obeh delov Cipra sta se eh, srečala več kot 50krat in ta proces podpiramo. Želimo, da na otoko pride do celovite rešitve čim prej. The... Ampak rešitev mora biti poštena. In oba voditelja z eh, generalnim sekretarjem Združenih narodov morajo rešiti, rešiti ta problem, tako da se bo upoštevalo bicionalni eh, karakter otoka in vse interese. In zato mora rešitev biti taka, ki je prepričala obe družbi in Turčija bo podprla izbiro Ciprčanov. Sedaj smo v pomembnem času, pogovori potekajo osebno sem optimist. Prepričan sem, da ta oba pogumna voditelja s pomočjo drugih, obeh drugih eh, pogumnih voditeljev v Ankari in Atenah lahko dosežeta oziroma da vsi lahko dosežejo eh, izhod iz te težke situacije. Seveda pa vsi pričakujemo od naših prijateljev in zaveznikov, da se nam pridružijo pri eh, pomoči obema predsednikoma. Morata imeti spodbude, moramo ju motivirati in na vseh nas je, da tako iščemo rešitev za ciprsko vprašanje in da jo najdemo čim prej. kar pa zadeva evropsko varnostno in obramno politiko. Turčija veliko prispeva k misijam te politike na Balkanu, v Afriki in drugje. Ob tej priložnosti bi želel omeniti odnose med NATO-om in EU. E, Veliko krat slišimo nepoštene kritike e, Turčije. Stališče Turčije je zelo jasno, tudi zelo konstruktivno v zvezi z EVO. Nepošteno bi bilo slikati Turčijo v kakršnikoli drugi luči, kot pa v luči, ki kaže, kako prispeva Turčija k vzdrževanju regionalne in mednarodne stabilnosti. Naj podarim, trenutne oblike sodelovanja med NATO in EU sl slonijo na ravnotežji. Namen je razviti skupno kulturo transparentnosti in sodelovanja. In eh, NATO tudi podpira evropsko eh, varnostno in obramno politiko in EU in NATO oba, obe sledita naporom za pripravo strateškega sodelovanja. To ni bilo nekoli omejeno na dejavnosti Berlin Plus. Veliko krat se danes namreč napačno tako razmišlja. Danes ni toliko transparentnosti, kot bi jo želeli na ravni NATO vizavi EU. In ista restriktivna filozofija na strani EU velja, takrat, ko se eh, neevropski zavezniki vključujejo v dejavnosti skupne evropske politike. Turčija namerava nuditi vso podporo skupni evropski varnostni in zunani politiki in eh, kot taka je Turčija tista, ki veliko prispeva k emisijam. Pokazali eh, smo veliko pripravljenost da bi prispevali k tej politiki zlasti v okviru naš, NATO-EU strateškega sodelovanja. Strateško sodelovanje pa ni v skladu z tem, kaj se dogaja na terenu. Pričakujemo, da bodo načini sodelovanja med EU in NATO spoštovane. Seveda pa je Turčija trenutno zelo pomembna država, vendar pa je E, geo, ima zapleteno geografijo. Ta geografski položaj pa prinaša dodatne odgovornosti. Na tem geografskem položaju igra Turčija zelo pomembno medkulturno povezovalno vlogo, kajti konec koncev smo najbolj vzhodni del Zahoda in najbolj zahodni del vzhoda. In kot sekularna evropska demokracija z prevladojočim muslimanskim prebivalstvom, Turčija in predstavlja tudi vzor mnogim drugim narodom v tej regiji. Svoje univerzalne vrednote širimo in mi smo tudi nos eh, tudi prepreka polarizacije. 1,5 milijarde muslimanov na svetu budno spremlja pogajanja za članstvo Tur Turčije v EU. In to od 17. decembra 2004, takrat, ko smo začeli s temi pogajanjami. Tukaj je bilo 430 opazovalcev medijev, predstavnikov medijev, ki so bili akreditirati. Več kot 300 teh eh, predstavnikov medijev je bilo iz prevladojočo muslimanskih držav. In to je dokaz, da je ta proces pod budnim očesom muslimanov po svetu. In Turcija razume, da mora odigrati svojo vlogo, vlogo, ki bo prispevala k boljšemu dialogu in boljšim kulturnim izmenjavam. Število muslimanov, ki živijo v državah članicah, je zdaj 25 milijonov skoraj in Turčija razume, da moramo poslati sporočilo tem muslimanskim državljanom. To so ljudje, ki so rojeni tukaj v eh, različnih EU državah članicah, to so vaši potrošniki, vaši vodilci, vasi davkoplačevalci. In tudi ti ljudje morajo slišati pravo sporočilo poskušati ponovno izgraditi berlinski zid na ulicah Evrope in razdeliti ali začeti z delitvami med eh, državami članicami EU ne bo pomagalo nikomor. Turško gospodarstvo je tudi zelo pomemben dejavnik. Danes je turško eh, gospodarstvo šesto največje v Evropo, petnajsto največje na svetu. Kot članica G20 Turčija pomaga oblikovati globalno gospodarstvo. Imamo četrto največjo delovno silo v Evropi in naša srednja starost je 28 let. 65 eh, eh, odstotkov prebivalstva je pod 35 eh, leti in to je zelo pomemben dejavnik, to je lahko tudi zelo pomemben prispevek, ki ga Turčija lahko prinese Evropi dolgoročno kar zadeva energijo, energetsko vprašanje. Je Turčija naravno središče? 70% energetnih virov je ali na eh, jugu, ali na severu, ali na vzhodu Turčije. In Turčija je tista država, kjer je bil podpisan mednarodni sporazum za Nabuko. Turčija želi biti del rešitve za energijo. Turčija želi pomagati Evropi odpraviti eh, nekaj najpomembnejših težav, ki jih ima Evropa z varno in zanesljivo oskrbo z energijo. Podpiramo tudi druge projekte, recimo izgradna eh, konektorja med Trčjo, Grčjo in Italijo za zagotavljanje zemljskega plina. Potem gradimo tudi eh, naftovode od eh, Črnega morja na sredozemlje in od tu potem naprej. In zato bo Turčija tudi v prihodnje igrala zelo, zelo pomembno vlogo. Kar pa zadeva en eh, ga največjih izzivov Evrope, to je pa boj proti nelegalnemu priseljevanju. Z veseljem vam lahko povem, da smo pred nedavnim s komisijo povedali, da bomo ponovno začeli razpravljati o sklepanju sporazuma o vračanju pod pogojem, da ti sporazumi upoštevajo delitev bremena. Zavedamo se, da je to naš skupni problem in skupaj moramo najti tudi rešitev za ta problem. Seveda nas pri tem mora komisija spodbujati, eh, nas podpirati, enako nas morajo spodbujati in podpirati tudi države članice. Kaj te? Želeli bi tudi mi, da se isti eh, sporazumi sklepajo z drugimi eh, tretjimi državami, kot so Afganistan, Pakistan, Gruzija in tako naprej. Ampak sedaj vsaj bolje razumemo ta problem. Zadnjih 15 let smo zadržali skoraj 80 tisoč ljudi. O skoraj 800 tisoč ljudi na naši zemlji in lani okrog 5000. Eh, in zavedamo se, da poglobljeno sodelovanje med EU lahko prispeva k podvojitvi ali celo potrojitvi tega števila. Začeli smo se pogovarjali s komisarjem Barojem, včeraj sem bil v Štokholmu, srečal sem se tudi z bodočo komisarko, z Silvijo Malštrom in upamo, da bo ta skupni problem problem, ki ne bo prepuščen samo Grčiji in Turčiji, ampak da bodo pri reševanju tega problema reševali tudi druge države, da se bomo skupaj borili proti nelegalnemu priseljevanju. Tako bomo lahko zagotovili, da tisti ljudje, ki so začutili, da morajo priti v Turčijo in potem v Evropo, da bojo ti ljudje poslani domov na human način. Nadaljevali bomo. po isti poti in bomo vaš najmočnejši zaveznik v boju proti mednarodnemu terorizmu. To je eh, vprašanje, eh, to je problem, ki je posod. Ima, imamo izkušnje z PKK-jem v zadnjih 30 eh, letih in zgubili smo več kot 30 tisoč ljudi. PKK je za nas podobno kot je Al-Qaida za Zahod. In zavedamo se, da moramo ta problem rešiti, zato pa moramo vzpostaviti skupno platformo za boj proti terorizmu. Medtem, ko se borimo proti terorizmu, pa moramo razmišljati tudi o kulturnih pravicah različnih etni in zato sem zelo ponosen, da sem član vlade v Turčiji, vlade, ki je začela s temi demokratskimi pobudami. Zavedamo se, da so določene skupine v Turčiji ki so imele težave z uveljavljanjem svojih demokratičnih pravic. Ne samo ena skupina, ampak veliko različnih skupin, ne samo kurdi, ne samo armenci, ne samo grški pravoslavci, ampak tudi sirci, pa ženske, pa delavci in še veliko, veliko drugih skupin je imelo težave z uveljavljanjem svojih demokratičnih pravic v preteklosti. Na to nisem ponosen nisem ponosen na to, da so v moji državi še pred 50 leti e, ubijali predsednike vlade. In nisem ponosen na to, da so pred 30 leti e, zažigali ljudi, ki naj bi spodbujali komunizem. Ampak moj predsednik vlade je bil aretiran. Zato, ker je pred desetimi leti še recitiral pesem, takrat je bil še župan Istanbula in zato ne toleriramo mučenja in ne toleriramo nobenega, nobenih zlorab in želimo, da se izboljša uveljavljanje demokratičnih pravic in pa privilegij vsakega državljana brez kakršnega koli diskriminiranja na verski eh, ali drugi podlagi. Zato moramo živeti v državljanju družbi z višjimi demokratičnimi standardi in mi smo obljubili svojim ljudem, da bomo demokratične privilegije ukrepili. Da pa bi pri tem uspeli, potrebujemo vašo podporo v našem boju proti terorizmu. Tako da lahko dosežemo pri nas doma ta konsens, konsens, da ukrepimo demokratične pravice. Turčija bo seveda še naprej vaša ključna partnerica pri boju proti organiziranemu kriminalu, nelegalnem trgovanju z drogami in narkotiki in ljudmi. In odločeni smo nadaljevati z pogajanji za članstvo in zato smo leto začeli zelo odločno izdali smo nacionalni program 1. januarja. V tem programu natančno piše, kaj nameravamo narediti v naslednjih eh, štirih letih. To je dokument, ki ima 400 strani, najdete ga v angliščini na internetu. 8. januarja, prvič v 50 letih zgodovine. Eh, odkar je se Turčija prijavila za uh, evropsko gospodarsko območje. I, torej, imamo tudi ministra, ki je odgovoren za evropske zadeve. Po, eh, januarja je prišel po štiriletnem odmoru naš eh, premijer v Brusel in marca bo predsednik Turčije, oziroma je bil predsednik Turčije v Bruslu prvič po štirih letih. V državi, kjer so se pred desetimi ljudje, leti ljudje še bali povedati, da so eh, kurdi, imamo sedaj eh, oddajanje eh, po televiziji in radio v kurščini. Imamo posebni protokol, imamo enako spolo v turškem parlamentu. In potem smo 500 milijonov evrov namenili jugovzhodni Anatoliji, da bi izboljšali standard življenja. Povečali smo zmogljivost organa za koordinacije, spremenili smo carinsko zakonodajo, zmanjšali smo davke za internet, spremenili smo kazanski zakonik in tako lahko vojake sodijo na civilnih sodiščih pripravljamo oziroma smo pripravili obsežno strategijo pravosodne eh, reforme. To strategijo komisija ocenjuje. Novo strategijo bomo izdali o boju proti korupciji in spremenili smo tudi zakonodajo o okolju, kar pomeni, da bi lahko v času švedskega predsedovanja 21. decembra že odprli poglavje o okolju Eh, okolju. Potem eh, tudi delamo spremembe eh, v davčni zakonodaji. Že v času českega predsedovanja smo to naredili. 1. maj je postal državni praznik delovcev, potem smo vrnili tudi državljanstvo turškemu pesniku, ki je izgubil to državljanstvo pred več kot 40 leti, zato ker je bil komunist ne trdim, da smo rešili vse svoje probleme, ne trdim, da smo izvedli vse potrebne reforme, ampak hočem povedati, da smo na pravi poti, stvari so se spremenile, postajamo dosti bolj demokratični, dosti bolj transparentni. In sedaj smo na poti k temu, da dosežemo iste standarde, kot jih imate v svojih državah. In mislim, da je to situacija, kjer bomo vsi zmagali. Pri izvajanju teh reform zagotavljamo, da naša država postane bolj demokratična, bolj eh, transparentna, bolj moderna, ravno tako pa ste vi lahko prepričani, da imate opravka z bolj zanesljivim in močnejšim zaveznikom, ki je na zelo pomembnem geografskem področju moramo narediti še nekaj korakov v okviru demokratične pobude, ki sem vam jo opisal. Načrtujemo spostaviti eh, kurdske fakultete in univerze, potem nameravamo ustanoviti tudi eh, komisijo za boj proti diskriminaciji, potem eh, nameravamo ustanoviti neodvisni organ za človekove pravice, potem za boj proti nekaznovanosti, potem nameravamo vrniti originalna imena mestom in vasem in pa tudi odpravljamo omejitve glede uporabe jezikov v času političnih kampanj. Ravno tako potrebujemo liberalno ustavo. S trenutno veljavno ustavo utegnemo imeti težave. In upamo, da bomo dosegli konsens v našem parlamentu, konsens z našo opozicijo, tako da bomo na koncu imeli dosti bolj demokratično in transparentno ustavo. Kaj je pomembno? Da imamo podporo, polno podporo naših ljudi za te reforme. Ljudem je demokratizacija všeč ravno tako uživajo v gospodarski rasti. OECD pravi, da bo do leta 2070 eh, Turčija tretja največje rastoče gospodarstvo po Indiji in Kitajski. Eh, dohodek na glavo prebivalca se je v zadnjih sedmih letih potrojil. Eh, prej je bil okoli 3000 dolarjev, sedaj dosega dohodek na glavo prebivalstva skoraj 11000 dolarjev. Turška država je zgradila 600 šest tisoč, pardon, kilometrov cest in v zadnjih eh, sedmih letih devet tisoč, torej vsega skupaj petnajst. In večino šol smo zgradili v zadnjih sedmih letih. Ravno tako smo zgradili eh, mnogo bolnišnic, povečali število bolnišničnih posl. Tako Turčija postaja boljša država za vzgojo naših otrok, tudi vi lahko svoje otroke pošljete k nam kot turiste. In s tem bomo nadaljevali razprave in pa pogajanja. Najlepša hvala za vašo pozornost. Prepričan sem, da je še veliko drugih vprašanj in upam, da boste vsi imeli dovolj časa za postavljanje vprašanj. Jaz bi rad od vas toliko zvedel, eh, kot celeda, tako da bom lahko nekaj vaših sporočil ponesel domov. Hvala. Hvala. Caro ministro, ascoltato con davvero grande. Dragi minister, z velikim zanimanjem sem prisluhnil vašemu govoru. Veliko istočnic ste nam dali. Bili ste tudi zelo jasni. Mislim, da bodo imeli kolegi veliko vprašanj. Naj pa takoj določim pravila. Razpravo bo začela poročevalka Ria Omen Ruiten. Imamo 18 prijavljenih govornikov. Minister ima časovno omejitev, ob pol petih mora oditi, mogoče kakšno minuto potem. Vabim torej vse, da bodite sintetični v svojih govorih. Za vsak govor sta predvideni dve minuti. Začnimo torej s poročevalko Rio Omen Rujten, prosim. Gospod predsedujoči. Veliko spoštovanja imam do ministrovega pristopa. Zelo smotrno se je loti vseh skrbi, ki jih imamo v Evropi. Začnimo pri zunani politiki. Sedaj se ne bom spuščala v podrobnosti. O tem smo tudi že razpravljali danes do povdne. treba je upoštevati tudi vidik sodelovanja med Evropsko unijo in NATO. Vendar o tem bomo govorili pozneje. Rada bi izpostavila dve točki, ki sta neposredno povezani s Turčijo in sosednjimi državami, torej Armenija. Od samega začetka pravim, da če želimo prebaviti to slabo preteklost med Armenijo in eh, Turčjo, je treba omogočiti odprte meje. Protokole že imamo. Kot zastopnica največje skupine v parlamentu vas sprašujem, kaj boste naredili za to, da boste izvajali protokole, ki so bili že podpisani. Potem druga soseda, Cipr. Včeraj ste imeli obisk gospoda Talaca, pogovarjali ste se o pogajanjih, zato da bi zagotovili zadinjanje otoka. Sami ste dejali, da ste optimistično naravnani. Seveda smo lahko optimisti, vendar moramo konkretno delovati. Ne govorim samo o protokolu iz Ankare, ki ga dobimo v mojem poročilu. Treba je konkretno postopati, zato da bomo pokazali obema skupnostma, da delamo resno. Skušajte opraviti nekaj pozitivnih korakov, zato da se ponovno vzpostavi zaupanje. Tretja stvar, Köbenhavnski kriteriji, to povzemam v poročilu. In vas občudujem, ko si prizadevate za enotnost v državi. Uh, To gre tudi za vprašanje o kurdih, to je zelo občutljivo vprašanje, ki pa ste se ga tudi ustrezno lotili. Vendar vas sprašujem, da isto storite tudi za nemuslimanske verske skupnosti. Doslej ste veliko govorili, vendar ste sprejeli zelo malo ustreznih zakonov. Potem boj proti diskriminaciji, pravice žensk, vprašanje e, časti. To so vidiki, pri katerih bi moralo priti do preobrazbe v miselnosti družbe. to so dobri premiki, vendar kako lahko tudi zakonsko to uredite? Obstajajo že določene pobude, kakšni zakonski osnutki. Prosim vas, da se osredotočite na izvajanje tudi tega, kar je bilo že sprijeto v zakonodaji. Najlepša hvala. Sedaj na vrsti kolegica Flutr. Prosim. Dve minuti imate. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Bagiš, za razpoložljivost, ki ste nam jo izkazali kot odboru za zunanje zadeve. To ste izkazali tudi mešanemu paritetnemu odboru. Mislim, da ste lahko ponosni na svoje pobude, na eh, vladno pobudo, ki zadeva demokratično odprtost. To ima bistvene posledice za demokratično bodočnost in za temelje svoboščine v Turčiji. Mislim, da kot evropejci moramo vzbujati zaupanje in to morate vzbujati tudi vi kot Turki. Naj izpostavim nekaj eh, vidikov, ki zadevajo pogajanja in nova poglavja. Vprašanje sindikalne pravice zaenkrat zaradi tega ni mogoče odpreti poglavja o zaposlovanju in socialnih zadevah. Kako boste rešili to vprašanje, vprašanje pravice do stavke, sindikalne pravice in tako dalje? Potem eh, dogovori o vračanju. Veliko eh, nevladnih organizacij je zabeležilo kršenja pravice do azila, naprimer, ob vstopu eh, čez meje. Kaj boste naredili za to, da se bodo tudi te pravice vključile v pogajanja o dogovoru o vračanju? Pristojni minister je sicer izkazal odprtost, vendar zanima me, kaj eh, še naprej predstavlja uvire. Besedo ima sedaj kolega Brok. Prosim. Gospod eh, predsedujoči, najlepša hvala. Tudi sam bom podal nekaj razmišljanj. Taki pogovori so zelo pomembni. Sedaj imamo novi parlament, novo poročevalko. Kar zadeva eh, varnostno politiko, bi povedal naslednje. Seveda smo slišali govoriti o tem, da odigrava Turčja zelo pomembno ulogo v tej regiji, kar zadeva samo varnost. Seveda bo treba potem ugotoviti, kaj se bo zgodilo po eh, potovanju Erdogana v Iran, kaj se bo zgodilo. če bo prišlo do izvoza jedrskega materijala. Vem, da je vsem skupaj med sabo povezano. Tudi ta protokol se dobro umešča v te teme. Varnostna politika je tudi eh, potrebna daljnosežnega eh, gledanja. Potem je treba upoštevati tudi tretje strani, ki so soudeležene. Kar zadeva potem sodelovanje z Evropsko unijo in NATO, ne moremo dejati, da so odnosi taki, kot bi si jih vsi želeli. To ima tudi svojo ceno. Zaradi tega ne moremo izpeljati cele vrste pobud. Zanima me naslednje. bi lahko kaj naredili za to, da bi spremenili odnos, ki ga ima Turčija do NATO? Hvala, kolega Brok. Besedo ima kolega Ovig. Hvala lepa. Zelo lepo vas je videti tukaj. Ustvarili ste, ste si dober ugled, odkar ste prevzeli mesto glavnega pogajalca. In to je zelo pozitiven znak za napredek med nami. Moje vprašanja so naslednja. Prvič od 400 stranskega dokumenta in dejstvo, da imate sedaj tukaj občinstvo v Evropskem parlamentu. In če pogledamo naprej, mislim, da bi morali gledati naprej, poročilo napredko iz komisije pa gleda nazaj. Ampak kako, kakšne oblike bo po vašem mnenju v naslednjih 12 mesecih prevzel napredek? In sedaj ustavna reforma. Rekli ste, da si zauzemate za sporazum med strankami in vi ste v stranki, oziroma vaša stranka krivi opozicijo, opozicija pa krivi vašo stranko. Zelo težko je doseči soglasje o ustavni reformi, ampak kako si prizadevate oziroma pričakujete, da boste dosegli napredek na tem področju? Tretjič, kar zadeva svobodo izražanja, sem mnenja, da so zakonske spremembe potrebne kakor je povedala gospa Van Reuten, to zadeva izvajanje, ampak to ne bo dovolj. Kakšno je vaše mnenje v zvezi z usmeritvijo pravosodnega sistema strani vašega ministrstva za pravosodje? Upoštevati pa moramo, da ste že prosili, da se to naj nadaljuje. Kaj pa vi menite o tistih starejših sodnikih na najvišji ravni, da so vključeni v nekatere programe Evropske unije, o Evropski konvenciji za človekove pravice? In še na koncu, danes jutro sem že povedal, mnogi pravijo, da tako armensko kot kurdsko vprašanje, da se v zvezi s temi vprašanji vaša vlada ne bo premaknila, ampak se je in to občutno, zato me zanima. Ali nam lahko razložite, kaj vam je to omogočilo, kaj so tisti dejavniki, ki so vam omogočili, da ste dosegli tako pomemben napredek. Kajti, če bomo to lahko razumeli, bomo lahko razumeli tudi to, kako lahko dosežemo napredek na drugih področjih. Hvala. Grazie, kolega Lambsdorff. Hvala, besedo ima kolega Lambsdorff. Ja, äh, Najlepša hvala. Slišali smo tudi vprašanja o ustavni reformi, o tem se govori že od leta 2004. Jaz bi to ponovno izpostavil, kateri napredek je mogoče zabeležiti. Kdaj bo prišlo do preobrata? Govorili ste o varnostni politiki, o odnosih z Evropsko unijo in NATO. Europol v Afganistanu. Ima dostop do obveščevalnih podatkov ISAF-a? Lahko govorimo o sodelovanju z Evropsko unijo in eh, NATO, lahko govorimo o sodelovanju pri nas, vendar zanima me, kaj se dogaja na terenu. Gre za vprašanje, ki zadeva eh, tudi varnost evropskega osebja. Včasih je treba opraviti korak nazaj in dati na voljo tudi take obveščevalne podatke. Seveda dejali ste, da je Turčja velik in pomembno, pomemben gospodarski sistem, vendar je treba upoštevati tudi kvaliteto, ne samo kvantiteto. Govorili ste o BDP-ju po osebi, 12 tisoč eh, ameriških dolarjev. To je pravzaprav polovica eh, v primerjavi eh, z drugimi državami. Zdaj, želel bi dejati, da si mora Turčija še naprej prizadevati za napredek. Zanima pa me, eh, katera je absorpcijska sposobnost Evropske unije. Pri tem je treba upoštevati tudi vaše socialne in gospodarske razmere. Um. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, lepo vas je videti tukaj. Veliko od nas nas ceni pomen Turčije kot ključnega zaveznika NATO. Ima tudi velik gospodarski potencijal pomembna je v energetskem sektorju, je pa večinoma muslimanska država, ampak je tudi na zelo geostrateškem položaju. Želimo si napredka. Zavedamo pa se tudi pomislekov, ki jih imajo številni državljani v zvezi z vprašanji preseljevanja. Seveda ni nujno, da je to z vidika, ki ga ima gospa Flotre. Vprašati pa sem vas želel v zvezi s Ciprom. Po eni strani je Ciper ločeno vprašanje v zvezi s turškim pristopom, ampak ne glede na to, se to obravnava kot ovira pri doseganju napredka. To vsi razumemo. Ampak kaj mislite, da lahko storijo drugi, da dobimo rešitev ciprskega problema? Ljudje vedno s prstom kažejo na Turčijo, ampak kaj lahko storijo drugi, da bi dosegli tukaj rešitev? Z turškega vidika pa me zanima, ali obstajajo kakšni ukrepi za krepitev zavesti oziroma zaupanja. Tukaj govorim v zvezi z vojaško prisotnostjo na severnem delu otoka in to bi bil bolj pozitiven kontekst za pogajanja, ki se pogajajo oziroma ki se izvajajo, zato da bi dosegli pravi rezultat. In še ločeno vprašanje. Drugi so že omenili Afganistan in povedati moram, gospod Graf Lambsdorff, da je bilo to nekoliko čudno vprašanje. Eupol nima nobenega nobene zveze z dostopom do podatkov tajnih služb. Oni usposabljajo policiste, to je popolnoma ločeno vprašanje. Ampak kar zadeva Afganistan, pomembno vprašanje je krepitev vojaških sil in zanima me, ali je Turčija pripravljena poslati dodatne vojake, da bi okrepili ISAF v Afganistanu. Še posebej zato, ker sedaj govorimo o dodatnih vojaških silah. Hvala. Del primo grupo. Še zadnji iz prvega sklopa, kolega Angi Georgiju. Pozdravljam gospoda Pakviskija na našem sestanku. Lahko vam povem, da s Ciprom, da na Cipru natančno spremljamo to, kar se dogaja v Turčiji. Gospod minister, razvoj natančno spremljamo, to si tudi beležimo, vendar ne moremo zanemarjati tega, da morate upraviti še veliko dela v zvezi s celo vrsto drugih zadev, ki jih niste še rešili. mislim, da ste bili prevečkrat togi in ste pravzaprav postavili v nevarnost veliko zadev. Seveda bi lahko z vami delili optimizem v zvezi s tem, da naj bi prišlo potem do uspešnih rešitev. Mislim pa, da bi morala Turčja zres dati bistven prispevek pri iskanju rešitev. Ja, vi pravite, da boste podpirali eh, rešitve, ki jih bodo izbrali voditelji obeh skupnosti na Cipru. To pomeni, da nam eh, delate neke utvare, ker imate tam na tisoče vojakov in ne morete biti neodgovorni. včeraj je nek eh, turški predstavnik na eh, švedski televiziji eh, govoril prav o tej temi. Govoril je o tem, da se ne smejo odpovedati niti koščku o zemlja. Turčja noče imeti nobenih težav s sosednjimi državami, tako pravi, vendar kako lahko to razumemo, če upoštevamo stanje na Cipru? Tam niste dali nobenega prispevka, niste umaknili svojih ščet. Delovali ste selektivno glede na posamezne sosednje države. Niste izvajali ustreznega protokola. Pravzaprav Turčija otežkoča vsa pogajanja. Sedaj bi prepustil eh, ministru možnost, da se odzove na ta prvi sklop vprašanj in eh, za potem se priporočam kolegom, da bi se držali predvidenega časa, sicer ne bodo mogli vsi spregovoriti. Prosim, gospod minister. Well, like to... Hvala. Hvala vsem za vaše konstruktivne komentarje, kritike in tudi vprašanja preden začnem odgovarjati na vprašanje, želim še nekaj povedati, kar zadeva protokole z Armenijo. Če bi mi pred petimi leti nekdo rekel, da bo turški zunani minister podpisal protokol z zunanim ministrom iz Armenije, mu sam ne bi vril, ampak uspelo nam je. To dokazuje, da si Turčija resnično prizadeva za mir. Ko smo se zauzeli za to, da bi sploh ne imeli problemov s sosedi, so mnoge države dvom, dvomile v to. Ampak danes smo za 300 odstotkov povečali trgovino z zunanjimi državami, z sosedami pa še veliko več. In Turkija ima okrepljene odnose z vsemi sosedi in zaradi tega že dosegamo rezultate. Pred desetimi leti mi je nekdo rekel, da bo prišel dan, ko bo grški premije priča na poroki grškega premijeja. Ampak to bi takrat težko vrel, ampak celo to se je zgodilo. Prav grški premijej je bil priča na poroki premijeje oziroma hčerke grš, eh, turškega premijeja. Podpisali smo sporazume o preprečevanju dvojnega obdavčevanja. In nacionalna grška banka med katerimi je delničarka tudi grška crkv, vlaga milijarde v turški finančni sistem. Edina konstanta v zunanih odnosih so prav spremembe. Pred desetimi leti smo morali 300 tisoč vojakov poslati na mejo s Sirijo, kajti oni so podpirali teroriste PKK. Danes pa prav ta država, torej Sirija, ko pridržijo teroriste PKK, jih predajo turškemu pravosodnemu sistemu. In odločili smo se umakniti zahteve za vizume. Naša trgovina se je povečala iz 200 milijonov na 200 milijard v zadnjih sedmih letih. Stvari se torej spreminjajo. Odnosi z Armenijo imajo velik potencial. Zato je bilo vprašanje zelo na mestu. Nameravamo popraviti odnose z vsemi sosedami, vključno z Armenijo. Vendar, vedeti moramo tudi naslednje. Turčija je zaprla meje z Armenijo, potem, ko je bila ena od prvih držav, ki so priznale neodvisnost Armenije po padcu Sovjetske unije, je bilo zaradi invazije Karabaha. Pokazati smo morali solidarnost z svojimi prijatelji in sosedi v Azerbajdžanu. Zato sedaj računamo na skupino iz Minska, Rusijo, Kitajsko in Združene države, da poiščejo možnost za napredek na tem področju če Pariz, Washington in Moskva sodelujejo, potem ne bodo imeli težav pri tem, da bi našli dogovor v zvezi z vprašanjem Karavah. To bi ustvarili tudi boljše ozrače za armenski parlament, da ratificira prav ta protokol v svoji državi. Obe državi čakata na napredek, ampak čakamo na vodstvo Baracka Obame, Sarkozija in Medvedeva, zato da bi predsednika Sankisjana motivirali za to, da dosežemo napredek. V zvezi s tem imam velike upe, kar zadeva vprašanje Cipra. To vprašanje je postavilo več poslancev v tem odboru, zato bom odgovoril na splošno. Zdaj se je pojavila zamisel o gesti. Od leta 2002 izvajamo že niz gest. Januarja 2003 se je moj premijer vdal v susrečo s kofijem Ananom in takrat so začenili četrti krok pogajanj. Prvi odgovor generalnega sekretarja Anana je bil, gospod premijer, trikrat sem že to poskusil in trikrat me ni uspelo, ne želim še četrtič ne uspeti. Zato je gospod Erdogan obljubil generalnemu sekretarju, da bomo korak naprej pred grškimi ciprčani, zato da zagotovimo, da si bodo vaše prizadevanja uspešna. V pripravah na srečanje v Burgenstoku smo razpravljali o tem, kako bi zapisali ta načrt in Turčija je pripravila predlog da pri vprašanjih, v katerih se ne moremo dogovoriti, bomo pustili generalnemu sekretarju Združenih narodov, da zapolne te vrzeli. In ko je bil ta načrt zapisan in bil sem član turške delegacije, takrat smo tesno sodelovali za to, da bi dosegli rešitev. Verjemite mi, Ananov načrt tudi za nas ni bil popoln, ampak bil je pošten in uravnotežen načrt. Tudi sami smo se morali čemu odpovedati. Če bi odobrili Ananov načrt, potem bi število turških vojakov, ki, na, ki bi ostali na tem otoku, 650. Samo 650 vojakov bi ostalo pet let in po petem letu bi imeli referendum po petih letih pa bi imeli referendum in število grških vojakov bi se zmanjšalo na 900. Če bi vse druge države, ki imajo vojake na otoku, naprimer Grčija, Združeno kraljestvo, če so oni pripravljeni umakniti svoje vojake, potem smo tudi mi pripravljeni umakniti svoje vojake. Well, that is why we have to, okay. Zato Vidite, ko gre za vaše vojake, je to suvereno ozemlje, ko pa pride, ko pa govorimo o mojih vojakih oziroma naših vojakih, gre pa za geste. Zakaj ne bi vsi storili kakšno gesto? Zato podpiramo predsednika Talata in Hristofjasa, da oblikuje ta rešitev. V času Ananovega načrta so bile stvari težavne. Gospod Erdogan je več stvari ponudil obema predsednikoma, da bi preložili pogovore, ampak rekel je, da je obljubil generalnemu sekretarju Ananu in takrat smo se stvari lotili in pripravili Ananov načrt. V kampanji za ta načrt je Erdogan bil tisti voditelj, ki je javno podpiral načrt. Ne glede na to, da je predsednik na turški strani in predsednik na grški strani, da sta oba temu nasprotovala. Turški Ciprčani so z 65 odstotki glasovali za, Ciprčani pa z 67 odstotki proti. Bili so proti temu, da bi živeli s turškimi sosedi. Rekli so ne pozivom EU-ja in ne pozivom Varnostnega sveta Združenih narodov. Ampak nismo se vdali. Dobro, to ni šlo skozi, kaj lahko drugega storimo? 26. aprila 2004 je svet EU soglasno sprejel odločitev. Če bi lahko izvedli protokol iz Ankare, pričakujemo samo, da EU izvede svojo odločitev. Takrat so se odločili, da bodo prenehali z izolacijo severnih ciprčanov. Niti moja država, niti nobena od vaših držav ne priznava Tajvana. Ampak si trgujemo z njim. Zakaj ne bi enako storili za turške ciprčane? Zakaj jih ne bi nehali izolirati? sedaj le od 27 držav ima samo ena neposredne trgovske stike z Severnim Ciprom. Te države ne smemo pustiti same. Ta edina država je Južni Cipr. Grški ciprčani uživajo svobodno trgovino in potovanje v Severni Cipr, ampak ne želijo si, da bi drugi državljani EU uživali enake privilegije. To preprosto ni pošteno. Zato moramo podpirati te pogovore za mir. Kar zadeva delovske sindikate in zakonodajno področje trgovine, tudi sami si želimo videti napredek v dialogu med poslovno skupnostjo in skupnostjo delavcev. Včeraj sem bil v Štokholmu na zasedanju Tam so, bili, tam so bili tudi vodje obeh strani. In še enkrat pravim, če želimo odpreti to poglavje, potem moramo videti zakon v skladu z standardi mednarodne organizacije dela in standardi EU. Ampak še prej morajo voditelji obeh strani stopiti skupaj. In mislim, da smo začeli nov krok pogovorov in obetamo si napredek v zvezi z odprtjem tega poglavja kar zdaj v Halki, tega nismo zaprli zaradi odločitve moje vlade, ampak zaradi razsodbe sodišča. Sedaj pa preučujemo pravni status tega, kako lahko to odločitev razveljavimo. Preučujemo, ali je treba spremeniti zakon, ustavo, ali lahko spremenimo samo regulacijo, uredbo. Gre za tehnični postopek, ampak na tem še delamo ta demokratična pobuda ne bo vključevala vprašanj kurdov, ampak tudi krščanske skupnosti in tudi nemuslimanske manjšine. Rešujemo pa tudi druga vprašanja. Srečal sem se z voditelji sirske skupnosti, tudi oni imajo odprta vprašanja. Kar zadeva našo vlogo pri Iranu najstarejša meja je meja med Iranom in Turčijo, ki se ni spremenila že od leta 1639. Mislim, da moramo spet z njimi komunicirati in delamo vse po svojih močeh, zato da bi preprečili še eno vojno in še naprej bomo iskali rešitev. Verjemite mi, če bi Iran imel jedrsko orožje, bi bili mi bolj zaskrbljeni kot vi. Ampak to, da se pogovarjamo z iranskimi kolegi in sosedi, potrebujemo drugačen nabor komunikacijskih spretnosti, kot smo morda navajeni. Ali ki morda velja v srednji Evropi ali vzhodnoevropski pristop bi bil morda bolj logičen pri komunikaciji z Iranom. Seveda pa tudi sami želimo videti rešitev tega problema. vprašanje tega, da bi sodniki bili vključeni v programe EU. To se še izvaja. Imamo veliko programov usposabljanja in naša sodna oblast že mesece se pogovarja o tem, da bi pripravili reformo sodstva na podlagi vseobsegajoče in dogovorjene rešitve. To je bil pomemben korak. Sedaj pa pripravljamo akcijski načrt za to in to bo spremenilo celoten način ravnanja s stvarmi in o tem, kako sodstvo prevladuje v Turčiji. V letu 2010 v Turčiji ne bo volitev. To bo leto, ko si bomo prizadevali za reforme. Vsi ste politiki, veste, da je težko izvajati reforme, ko je čas volitev. To leto ni čas volitev in upamo, da bojo opozicijske stranke sodelovale z nami, kakor je bilo v letih 2009-2005 in skupaj bomo te reforme dosegli. Kar zadeva vprašanja Evop. Vse, kar si Turčija želi, je, da bi jo obravnavali pošteno. Že več kot 50 let smo člani NATO in želimo imeti enake privilegije kot ostali člani NATO v Evropu. Želimo biti del vaše varnosti, ne želimo biti del problema, želimo biti del rešitve in sicer v vseh vidikih tega vprašanja. Kar zadeva socialni in gospodarski razvoj in vrzel na tem področju, omenil sem, da se je BDP povišal iz 3000 na 11000 dolarjev v sedmih letih. Če je še katera koli druga država ki ima tako močno gospodarsko rast v zadnjih sedmih letih, mi prosim povejte, zelo si prizadevamo za to, da bi zapolnili to vrzel in to, da je razmerje med prihodki in da se ta razlika zmanjšuje in dejstvo, da je poprečni FDI, torej neposredne tuje naložbe, pred letom 2003 bil približno eno milijardo evrov, sedaj pa je 20 milijard evrov na leto. To je 20-kratno povečanje in to je znak tega, da Turčija zmanjšuje razliko na tem področju in še naprej bomo delali na tem. Kar zadeva to, da bi poslali še več vojakov tja, razmišljamo o tem in to bi pomenilo, da bomo poslali več vojakov tja, ampak predsednik Obama je nedavno naznanil, da je bo poslal več vojakov tja in če se bodo vse članice odločile za to, potem bo tudi Turčija šla v korak s tem. Na vse zadnje smo vsi v istem klubu in moramo braniti urednote, ki nas združujejo, urednote kot so demokracija, človekove pravice, svoboda govora in pomagati moramo Afganistanu, kajti Afganistan je zelo pomembna država za nas. Bil sem v Afganistanu z svojim premijejem in šokiran sem bil nad revščino in nad težavami, ki sem jim bil priča. Mislim, da moramo vsi storiti vse, kar lahko, da pomagamo Afganistanu rešiti težave. Tukaj bom končal in lahko začnemo z drugim krokom. Besedo ima kolega Sala Franka. Mislim, da bomo našega gosta malo zadržali tako da bodo lahko vsi kolegi dobili odgovore. Prosim, kolega Salafranka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod minister, da ste se nam pridružili, da ste se odločili, da boste z nami delili vaš dragocen čas, zato da bi spregovorili o napredku vaše države. To dobimo tudi v poročilu poročevalke Omen Rujten. Imam nekoliko provokativno vprašanje, gospod minister. Prišlo je do ustavnih reform, do reform v kazenskem zakoniku, prišlo je do izboljšav v zvezi s položajem žensk. Glede na izjave nekaterih eh, osebnosti Evropske unije, glede na naprimer izjavo trenutnega predsedujočega svetu, Slišali smo, da je bilo sedaj zaprto samo eno poglavje. Zdi se mi, da vsakič, ko Turčja prekorači, premosti eno oviro, se potem pojavi neka druga ovira. Zdi se, kot da bi šlo za Sizifovo delo ko je pač se je ta velik kamen valil z griča in potem je moral vsakič znova začeti svoje delo. Torej, ta stališča Evropske unije, po vašem mnenju, ne eh, šibijo volje v vaši državi za pogajanja z nami? Uh, kako to vpliva na turške državljane? Niso mogoče vsi utrujeni, se niso še naveličali tega procesa. Podpora pristopu k Evropski uniji se je zelo zmanjšala v vaši državi. Kaj mislijo državljani o tem procesu? Hvala. Zdaj se pa ne slušam. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne bom se vračala k temam, o katerih smo že slišali govoriti. Naj povem, da se ne moremo izogniti obvezam protokola iz Ankare. Gospod minister je govoril o tem, da nočejo nobenih problemov s sosedi Strinjam se, da je lahko vzdušje pozitivno, spodbudno, prisotnost Karamalisa kot priče na poroki eh, hčirke Ordogane lahko odličen eh, signal. Vendar, če zares nočete problemov, bi bilo potrebno, da bi se izognili krši, eh, kršenju. Uh, grškega zračnega prostora, da ne bi prišlo do raznih preletov, zato da bi terorizirali prebivalce. Potrebna so dejstva, niso dovolj besede, gospod minister. Potem so pomembna tudi pogajanja o dogovoru o vračanju. Zdi se nam, da bi Turčja želela odložiti začetek pogovorov. Upam, da nam boste potrdili, da tega nočete. Zanima me, kaj mislite o uporabi bilateralnega dogovora z Grčijo. Veste, da Grčija vsak dan sprejme 500 ljudi iz Turčije eh, preko morskih meja. Prišlo je do dogovora med trenutnim eh, prvim ministrom in ministrom za zunanje zadeve. Mislite, da bi se moral ta dogovor ustrezno izvajati? Kolega, enako. Hvala, gospod predsedujoči. Minister se je že odzval na razna vprašanja. Kar zadeva evropsko pot Turčije, in nepriznavanje Cipra, pa se minister ni odzval. Lahko Turčja zares napreduje po poti proti Evropi, če ne izboljša odnosov s sosedi. Do tega je prišlo tudi pred nedavnim eh, v odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Tam smo videli, da so si Slovenci prizadevali uh, Eh, za odprto, zato da bi omogočili čim prejšnji vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Gre za vidik mednarodnega prava in tu se zdi, da Turčija ne upošteva diplomatske logike, ki prevladuje v Evropski uniji od samega začetka te Evropske unije. Gospod Kacin, prosim. Grazie, onorevole Provera. Gospod minister, Eh, rad bi vam čestital za to, da ste prišli in tudi za vaš prepričljiv nastop. Najprej bi vam rad eh, posebej čestital za reakcijo, ki jo je ob dogodkih v Gazi eh, prispeval vaš predsednik vlade. Sprašujem, zakaj drugi predsedniki evropskih držav niso bili v stanju tako odločno reagirati in obsoditi dogajanje, ki se je takrat dogajalo. Eh, takrat je vaš predsednik vlade eh, in vaša država dobila velik prestiž v regiji in zato bi vam rad na začetku iskreno čestital. Rekli ste, naj vas spodbujamo, naj vas hrabrimo. Eh, jaz bi vas rad hrabril, da res sklenete sporazum o vračanju. Če države, ki še niso države kandidatke za vstop v Evropsko unijo Zahodnega Balkana, lahko sklepajo sporazume o vračanju, verjamem, da to lahko stori tudi Turčija. Če je Kosovo že sklenilo prvi sporazum o vračanju z Belgijo, to zmore tudi Turčija. In če po vas, po vašem nastopu, po načinu prepričljivega odgovarjanja sodimo o kapacitetah, ki jih ima Turčija na poti v Evropsko unijo, se sprašujem, zakaj Turčija ne pokaže več. Prepričan sem, da Turčija zmore veliko več, da zmore tudi veliko hitreje. Zato bi vas rad hrabril tudi, da se protokol, ki je bil dosežen v izboljšanju odnosov z Armenijo čim prej potrdi v vašem parlamentu. Turčija je parlamentarna demokracija. Potrditev tega dogovora v parlamentu bo zagotovo povečala verodostojnost Turčije v regiji in tudi v Evropski uniji. In zato se mi zdi, da je to eden ključnih prelomnih korakov, ki bodo veliko prispevali k temu, da bo Turčija napredovala hitreje. Zdaj pa konkretno vprašanje ali je kakšna potreba, da bi se pojavila dodatna evropska sredstva za razvoj Turčije v nerazvitem jugovzhodu? In še na zadnje vprašanje, eh, rekli ste, da Evropa slabo, neadekvatno komunicira z Iranom. Bi bila Turčija pripravljena pomagati pri vzpostavitvi bolj produktivnega dialoga z Iranom, ko gre za preprečevanje širitve jedrskega orožja? Kolega Mavro Nikolas. Besedo ima poslanec Mavro Nikolas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če upoštevamo vse to, kar smo hm, slišali, mislim, da niste bili toliko prepričljivi, gospod minister nekateri konkretni dogodki so v nasprotju z vašimi besedami. Govorili ste o tem, da nimate nobenih problemov s sosedi, da nočete nobenih problemov. Zdi pa se mi, da imajo vse sosednje države vtis, da imajo kakšno državico s Turčjo. Potem, glede Cipra bi povedal naslednje. Od leta 2006 se je Turčja zauzemala za priznanje demokracije na Cipru in za izvajanje protokola iz Ankare in za vodenje eh, pogajanj. Dejansko pa doslej ni niti še priznala Ciprske republike. Zakaj? Zato, ker Turčija računa na neko konfederacijo na Cipru, ne pa na federacijo. Potem smo govorili o zaupanju od leta 2006 do danes. Se je eh, skupnost eh, Turkov na Cipru zmanjšala po številu. Danes imamo 400 tisoč Turkov kolonov na Cipru in 40 tisoč turških vojakov, ki so pripravljeni na boje. Turčija je torej eh, velika država, velika velesila, kot je dejal gospod minister, in bi lahko sprejela določene ukrepe za vzpostavljanje zaupanja. Nikozija je še razdeljena na dvoje in Famagosta je še vedno fantomsko mesto. Je Turčija pripravljena pokazati drugačen obraz, gospod minister? Hvala. Besedo ima kolegica Cavela. Gospod minister, do, pozdravljam vas v naši sredi. Ko sem dejala kolegu Broku, da sem eh, vaša prijateljica že dolgo let, me je vprašal, ste bili prijatelji, preden je gospod minister postal nevaren med narekovaji. To pomeni, da sedaj, ko ste postali minister, ste zame lahko nevarni prijatelj. Gospod minister, poznava se že vrsto let, vedno sva konstruktivno sodelovala v dobro Grčije in Turčije, zato da bi obema državama pomagala pri iskanju rešitev na težave. Bila sem tudi predsednica grške ustanove, ki dodeljuje že več let štipendije turškim študentom, zato da gredo študirati v ZDA na Harvardsko univerzo. Pred nekaj tedni smo vas povabili k nam, zato da bi eh, nastopili v naši ustanovi in nakazali stališča Turčije. Naj spregovorimo o konkretnih zadevah. Sosednje države. E, nič težav s sosednjimi državami, pravite. Potem pa dejansko bi lahko imeli tudi povod za vojno z Grče. Zakaj vse to? Sprašujem se, ali želimo ponovno zarisati meje Evropske unije, če upoštevamo Lizbonsko pogodbo je eh, grška meja pomembna meja Evropske unije. Dejansko pa prihaja do eh, posredovanja Turkov, prihaja do provokacij. Moja država je v zadnjih letih morala investirati 35 milijard evrov za vojsko. To je denar, ki smo ga vzeli grškemu narodu, smo ga vzeli izobraževanju, sociali za vojsko. Kaj bi povedali v zvezi s tem? Gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu ministru za prisotnost na našem odboru. Slišali smo veliko retorike o človekovih pravicah, o demokraciji, o svobodi, dejansko pa stvari niso konkretne. Iran je protidemokratični režim in vi ga imate za prijatelja. Turčija je član eh, konference islamskih organizacij. Kako se lahko zauzemate za to, da bi širjatsko pravo določevalo človekove pravice? Kako se lahko strinjate e, z izgonom nekaterih novinarjev tudi iz moje države, ker so kritizirali položaj na Cipru? šlo je za pravo kršenje eh, pravice eh, medijev. Tudi moj kolega je kritiziral muslimansko ideologijo in je bil izgnan iz vaše države. To je bil član nizozemske delegacije. Vi nočete z njim eh, več govoriti. Govorite torej o svobodi izražanja. Potem Ciper gre za nezakonito okupacijo do leta 2010 bi se morali umakniti iz Cipra, nezakonito zasedate državo članico Evropske unije. Potem ste govorili tudi o tem, kar se je dogajalo v Švici eh, v zvezi z referendumom. To naj bi bil škandal. Muslimani naj ne bi gradili minaretov. Vendar mislim, da je položaj muslimanov v Švici boljši od položaja kristijanov v Turčiji. Zaradi različnih razlogov menimo, da Turčija ne more postati članica Evropske unije. Rad bi se o tem pogovarjal z vami, vendar nimam eh, časa na voljo. Za nas boste ostali partner Evropske unije, ne morete biti član eh, Evropske unije. Kolegic, kolega Brede. Hvala lepa, gospod minister, najlepša hvala za vašo predstavitev. Dovolite mi, da vam najprej eh, čestitam, vam in Turčiji, in sicer za dve stvari, ki se mi zdita pomembne in ki sta se zgodili leta 2009. V prvi vrsti Nabuko, sporozumu Nabuko. Mislim, da moramo evropejci biti zadovoljni s podpisom tega sporazuma in drugič eh, sprava z Armenijo. Torej vse čestitke, gospod minister. Ampak Kot je že bilo rečeno in to večkrat v tem parlamentu, Turčija veliko zamuja na področju političnih reform. In sedaj moje zelo direktno vprašanje. Tu imam nekaj številk. Leta 2009 74 odstotkov eh, Turkov je bilo za vstop Turčije v EU leta 2009 je pa samo še 47 odstotkov takšnih, ki so za članstvo Turčije v EU. In eh, zakaj menite, je prišlo do eh, tega paca navdušenja? Zaradi reform? Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima kolega Grzib. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči, gospod minister kot eh, predvsej prejšnjih govornikov bi želel povedati, da sem z velikim zanimanjem eh, spremljal vaš govor, v katerem ste opisali stanje v vaši državi. Govorili ste o političnem procesu, o gospodarskem procesu. Vemo, da je eh, proces približevanja EU težak, to vam lahko povem na podlagi lastnih izkušenj. Želeli bi, da bi naslednja poglavja bila za vas lažja. Rekli ste nekaj zanimivega v zvezi z Iranom. Rekli ste, da vzhodna Evropa nekoliko bolje razume eh, Iran kot pa eh, zahodna Evropa, če sem vas prav razumel. Ali bi lahko povedali, zakaj, eh, zakaj ste to rekli? Kako vidite to razliko? Drugo vprašanje pa se nanaša na poročilo gospe Omen Rueten. To poročilo govori tudi o rezultatih, ki jih je dosegla Turčija. Govori tudi o odboru za človekove pravice in oceni le tega. Slišati je bilo eh, veliko kritik člena 301 vašega kazenskega zakonika. Ta člen govori o boju proti terorizmu. Ta člen je zelo restriktiven iz vedika svobode izražanja. Eh, kaj o tem eh, mislite? Hvala lepa. Hvala, kolega Salavrakos. Hvala lepa, gospod. Eh, minister, sem med tistimi, ki menijo, da svet ne more biti brez Turčije. Eh, tako kot svet ne more biti brez Združenih držav, brez Združenega kraljestva, brez Italije in brez vseh članic mednarodne skupnosti. In upam, da se z mano strinjate. In naj vam povem še nekaj. Slišal sem vas, kako ste rekli, da je Eh, milijon in pol muslimanskih eh, davkoplačevalcev v Evropski uniji in da ti zelo natančno spremljajo eh, pot Turčije proti Evropski uniji. Naj vas spomnim še na nekaj. Denar, ki prihaja od, uh, dis, od teh uh, davkoplačevalcev, uh, prihaja tudi k vam mislim, da ima vaša država več centrov moči, ki so med seboj eh, skregani, bi lahko rekli, nasprotujejo si. Imamo vlado, imamo eh, lajčne eh, centre, imamo pravosodje, imamo sodnike in letos ste poznali iste eh, težave kot drugi. V, Vi se sicer eh, lepo pogovarjate z Grčijo, lepo govorite o Grčiji, eh, po drugi strani pa vaša vojska krši njihov zračni prostor. Po, po drugi strani vlada ne daje jasnih znakov, da bi lahko razumeli, da vlada kontrolira te druge centre moči in eh, da bi dokazala, da je lajčna vlada najpomembnejša moč. Naj vas spomnim, v Sarajevo smo bili priča ustan, eh, poskusa ustanavljanja neke vrste Commonwealtha, tako kot je to eh, bil primer eh, Britanije. Ali ste pri tem mislili na rimsko pogodbo? Hvala lepa. Še pred zadnji govorni kolega Bodskurt. Dank, dank vel, um. Ehm, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. In uh, dober dan, gospod minister. Imam vprašanje o temeljnih pravicah. Ravno tako, eh, tako o tem govori tudi poročilo. Govorili smo o temeljnih pravicah, pravici do izražanja, pravici eh, medijev. Ukrepi, ki so bili sprejeti in različna eh, zakonodaja ne daje občutka, da gre za popolno svobodo tiska. In uh, ta problem se je stalno pojavljal v naših razgovorih. Podobno bi lahko rekli tudi o uh, svobodi veroizpovedi. To je pomembno za celo Evropo. Često smo priča netoleranci proti različnim uh, verskim skupinam. Ta uh, toleranca je vedno manjša in to se mi ne zdi dobro. Uh, mislim, da bi morali biti tolerantni do vseh, do krščanskih eh, skupin, pa tudi do drugih. Patriarh ni dovolj. Potrebujemo celovit pristop k eh, temeljnim pravicam. In zato mislim, da boste potrebovali eh, spremenjeno ustavo ali pa novo ustavo. Kako poteka delo v tej smeri, kako si to predstavljate, kako boste dosegli. Eh, te spremembe enkrat za vse. Hvala. Il kolega Angurakis e poi... Kolega Angurakis. Potem pa še kolega Tannok. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj poudarim dva vidika, ki jih je izpostavil gospod minister. Sam sem tudi bral o tem novotomanskem gibanju v Turčiji. Pravzaprav nisem dobro razumel, zakaj gre. Potem, ko sem danes prisluhnil ministru, pa so mi stvari bolj jasne in eh, sedaj me ta novo, to novotomansko gibanje skrbi. Veseli me, da je Turčija upravila napredek, vendar se mi zdi, da je prišlo do napredka pravzaprav zaradi eh, zrelosti eh, političnih gibanj v eh, Turčiji. Ne gre toliko za uspeh vlade. Ja, potem ste govorili o državljanstvu, ki je bilo dodeljeno gospodu Ihmedu. To naj bi bil velik uspeh, vendar to je oseba, kul, eh, ki je kulturno, svetovno pomembna potem ste govorili o, o raznih odstotkih eh, BDP-ja, vendar niste spregovorili o razkoraku med eh, revnimi in bogatimi v vaši državi. To vodi tudi v velike socialne nerede. Naj povem še naslednje. Člen 301 kazenskega zakonika. naj bi pomenil eh, žalovanje, eh, žalitev eh, turške države, pravijo kolegi. Potem v zvezi z egejskimi otoki vemo, katero je vaše stališče, vendar sedaj tvegamo, da bomo imeli tudi turška letala, ki bodo preletavala Atene. Turkey and its Gospod Tanek, v zvezi eh, z vlogo Turčije v eh, organizacije islamske konference. Naj povem, kje lahko v bodoče pride do konfliktov v smislu vrednot. Omenjali ste eh, deklaracijo iz Kajra, ampak za nas je pomembno to, da je bil Hamas eh, povabljen in eh, Hamas je prepovedana teroristična organizacija. V Ankari je bil Hamas. Predsednika Bašira ste tudi povabili na istembulsko konferenco. Eh, on je obtožen strani mednarodnega kazenskega sodišča. In zato mislim, da se lahko v prihodnje posta, eh, pojavijo težave. O tem mora razmišljati vaša vlada. Minister, eh, eh, potegnili ste paralelo tudi z britansko prisotnostjo. Naj vas spomnim o mednarodni pogodbi iz leta 60. Tu gre za suvereno prisotnost in vse strani so se vedno strinjale, da smo tam vojaško prisotni. Tu ni nobenega problema in del tega ozemlja se bo vrnil, kolikor vem od naše vlade. To se bo vrnilo eh, kot eh, spodbuda. Eh, potem naj se dotaknem vaših komentarjev o Armeniji. Moj laboristični kolega je govoril o proboju, vi ste govorili o velikem potencijalu. Jaz sem velik prijatelj Armenije in jaz sem zelo razoltaren po vsem, kar je naredil gospod Sarkozy.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 umaknili bojkota in ne bodo odprli meja. To človeka razočara. Govorili ste o solidarnosti do Azerbajdžana, to je res, ampak kako skladujete dejstvo, da Kazahstan recimo, Kazahstan ima diplomatske odnose z Armenijo, oziroma imajo prekinjene diplomatske odnose z Armenijo, pa, ampak vseeno imajo lahko odnose na drugih področjih. In zato mislim, da bi morali v tem pogledu nekaj narediti v zvezi z spravo z Armenijo. Ne. Dobro. Gospod minister, prosim. Vedno sem vedel, da je Evropski parlament velika institucija, danes sem pa to tudi začutil. To sem začutil iz vseh vprašanj in vsega zanimanja za Turčijo in zaradi tega sem zelo ponosen. E, saj delamo na pravih dosjejih in slišal sem vprašanja, slišal sem kritike in čutil sem, da to, kar poskušamo doseči, predstavlja pomembno nalogo, namreč, da združimo Turčijo in Evropo. Kar zadeva različne glasove, gospod Salafranka je govoril, o te, eh, kako to vpliva na eh, javno mnenje. 60 odstotkov Turkov si želi, da bi Turčija postala EU. Ko pa jih vprašamo, ali mislite, da bo Turčija postala članica, jih samo 40 odstotkov reče, da ta razlika 20 odstotkov je povezana s pomankanjem zaupanja. Eh, to pomankanje zaupanja pa povzročajo določene izjave. Ampak vsi smo politiki in včasih kaj rečemo, kar je v skladu s trenutnim političnim valom v naših volilnih okrožjih. Ampak na koncu dela vsi vemo, mi in vi, da eh, delamo v pravi smeri, da delamo nekaj, kar je prav za ta civilizacijski projekt. Da Turčija postane bližja Evropi je, tako, je enako pomembno za Evropo kot za ostali del sveta. Gospa Kopa je postavila vprašanje, čisto upravičeno o eh, razlike mnen med Trčjo in Grčjo. Moj eh, predsednik vlade se je srečal s eh, predsednikom Papandrejom v Istanbulu en teden potem, ko je bil izvoljen in eh, sam sem obiskal tudi Atene. In moj predsednik vlade je poslal pismo dolgo štiri strani predsedniku vlade Papandreju in je zaprosil za sodelovanje pri vprašanjih manjšin Cipra, na področju perspektive Turčije za EU in pa vprašanje nelegalnega preseljevanja. Na koncu pisma je moj premije ponudil, da se sreča z vsemi pristojnimi ministri iz obeh držav in da bi oba eh, predsednika vlade predsedolovala takemu sestanku. Tako da bi govorili o stvarih, ki so nam skupne na mesto tistih, ki nas ločujejo. Ko sem eh, srečal eh, ko sem srečal grškega premijeja dva dni pozneje, ko, eh, sem videl, da je bil pozitivno razpoložen. Eh, sem optimist in upamo, da bomo lahko začeli z prvimi eh, razpravami in da bomo končno zaključili, odpravili te eh, razprave kje se ta cona konča oziroma začne. Vi seveda lahko stvari vidite drugače kot mi, ampak zato potrebujemo voditelje, ki so dovolj pogumni, da se srečajo, da se pogovarjajo in da se na koncu sežejo v roko. Torej, eh, ja, kar zadeva eh, sporazume o vračanju, tu eh, nič ne popuščamo, lahko vam zagotovi. Jonathan Foyle je eh, obljubil, da pride v Turčijo 4. decembra. Eh, ampak sedaj se stvari spremenjajo v komisiji in Jonathan Poyle bo šel v drugi generalni eh, direktorat in zato moramo ta sestanek preložiti. Ampak kakor hitro boste potrdili novo komisijo in ko bomo vedeli, kdo so novi igravci, bomo nadaljevani. Ta problem želimo rešiti. To ne sme biti grško-turško vprašanje. To je evropsko vprašanje in boj proti nelegalnemu priseljevanju je pomembno vprašanje za nas vse in mi se bomo potrudili po svojih najboljših močeh za to, da bomo našli rešitve za ta problem. Kar zadeva? Vprašanje Cipra. Spoštujem občutke vseh predstavnikov Cipra v tej dvorani, ampak morajo razumeti to, da sta za ples potrebna dva. Če bi eh, bil eh, tisti projekt sprejel, sprejet, bi bili sedaj v drugi eh, situaciji, a na nov projekt. Sedaj potrebujemo podporo obeh voditeljev. Stališče Turčije izhaja iz predloga Združenih narodov, namreč da se čim prej najde eh, celovita rešitev, ki bo eh, upoštevala enakost med eh, conama. Ne uporabljamo izrazov federacije ali konfederacijo. Politična enakost je tisto, kar je za nas pomembno ciprski grki in ciprski turki morajo biti zadovoljni z rešitvijo, potem jo lahko eh, podpremo. Če bi sam bil ciprčan ali sem turk ali grk, V tem primeru bi tudi se trudil za to, da bi pomagal eh, Turčiji za članstvo, bolj kot, pa, eh, kot glavni pogajalec. Kajti zelo, zelo podob, pomembno je za Cipr in za celo regijo, da Turčija nadaljuje s temi pogajanji. Kajti to je vprašanje, ki nas združuje. Potem eh, sporazumi o vračanju. Na želeli bi na, delati na tem čim prej pod pogojem, da se bremena delijo. Težko raz, razložimo svojim lastnim. Smo člani eh, carinske unije. Zakaj lahko naše blago gre prosto v Evropo, naši državljani pa ne? To nima pravega smisla. Zato moramo ta, ta vizumski problem eh, rešiti za naše državljane in s tem bomo lahko reševali tudi vprašanje eh, sporazumov o vračanju in upamo, da bo to čim prej. Kar dela jugo, eh, eh, vzhodni del Turčije, ali potrebujemo dodatna sredstva, smo že dali svoja sredstva, več kot 500 milijonov evrov letos. Smo dali to v proračun in smo rekli, da bomo skoraj 10 milijard evrov v naslednjih štirih letih namenili temu delu Turčije, zato ker želimo napredek v tem delu, v tem delu Turčije. In dejstvo, da je moja stranka dobila 25 odstotkov glasov v tej regiji leta 2002 in skoraj 60 odstotkov glasov v letu 2007. To razliko je pripisati ravno temu, da ljudje v tej regiji razumejo, da nam ni vse eno do njihovih problemov in da smo odločeni te probleme tudi rešiti. In potem zakaj nimamo problemov s sosedi in eh, potencijalnih problemov. Naš namen je imeti no, nobenih problemov. Vse probleme bi radi rešili, ampak zato sta potrebna dva. Potrebujemo partnerja, da lahko to rešimo. Če lahko rešimo svoje probleme s Sirijo, če lahko razvijemo boljše odnose z Iranom, kot smo jih imeli pred petimi leti, če bi lahko imeli boljše probleme z Rusijo, z Bolgarijo, Romunijo, z Gruzijo, Eh, potem, če bomo vse to rešili, bomo rešili tudi druge in smo odločeni, da to naredimo. Eh, Turčija ima 13 sosedskih držav, direktnih sosedskih držav in nobena država si ne more svojih sosedov izbirati in naši sosedi niso eh, enostavni sosedi, z njimi ni lahko, ampak poskušamo po najboljših močeh svoje probleme rešiti, zato ker menimo, da je to v dobro naš vseh. In terms of uh, the this dialogue of the casus belli, this is something that we have to sit together and discuss, Niki. Ah, ja, casus belli. To uh, je nekaj, kar moramo uh, rešiti vsi. Naši predsedniki vlad morajo dobiti spodbudo. Vaš predsednik vlade mora podpirati, eh, mora govoriti tudi o teh naših stvarih. Svoj, o tem se je treba pogovarjati. Te stvari se lahko rešujejo za pogajalsko mizo. Moramo se razumeti, poskušati razumeti. Smo pripravljeni to reševati in lahko to rešamo. Kar, gospod Martinez, gospod Wilder ima svobodo govora. Lahko pove, kakšne so njegova stališča. Tudi jaz imam svobodo in, da, <laughs> in se lahko odločim, da ne poslušam njegovih mnen. On lahko govori svoje, jaz govorim lahko svoje. Veš, ministr za zunanje zadeve, nizozemski ministr za zunanje zadeve, je eh, že najavil, da ni treba, da ga kdo sreča, če pride v Turčijo, kdo od naših organov. On se lahko srečuje s člani parlamentov, drugih parlamentov, Gospod Valders včasih zamenjuje izraze kritizirati in žaliti. Mislim, da mora poslušati svoje lasne izjave, preden sodi o izjavah drugih. Nikoli nismo od novinarjev zahtevali, naj grejo iz sobe, ker smo govorili o določenih stvarih. Eh, na sestanek, na medparlamentarnih sestanjih smo se odločili, da morajo uvodni govori odprti za medije, razprava pa zaprta za medije na skupnem parlamentarnem odboru. In to je bilo najavljeno vnaprej. In potem, ko so bili eh, izrečeni uvodni govori, ko je eh, turška stvar povedala svoje, ko je EU stran povedala svoje in vsega, Eh, na sestanek je prišel celo predsednik turškega parlamenta, eh, tudi on je govoril, jaz sem govoril, potem smo pa prosili medije naj zapustijo dvorane in smo potem eh, brifirali medije, tako kot vi počnete, nič ni bilo skritega in to je običajni postopek. Kar zadeva minarete, ali imajo kristijani pravico graditi svoje cirkve? Ja, imajo več kot 800 let. Na ulicah Istanbula, v mojem okoliščinu, no, boste našli cerkve, sinagoge in džamije, ki stojijo druga ob drugi. Sam živim v sosedstvu, v sosedski, tu sta odrasla tudi moja oba otroka. Oba sta odrasla s krščanskimi in judovskimi eh, prijatelji in izmenjujejo si darila za vsak krščanski, judovski in muslimanski prijatelj. Eh, praznik, kajti vsi otroci im, imajo uh, počitnice, uh, verske počitnice tudi. Turčija je kraj sobivanja. Ja, uh, smo imeli težave v preteklosti, ampak v zadnjem času smo dokazali, da jezike kulture, jezikna vrsta in različne etnije, različni jeziki lahko obstajajo skupaj, sobivajo in mislimo, da je to bogatstvo Turčije. In upimo, da vlada Švice ne bo dala vprašanja temeljnih človekovih pravic, pravic na referendum. To nima nobenega smisla. Če bi Švica bila članica EU, mislim, da ne bi prišlo do te eh, vrste neumnih rezultatov referenduma. Zato je EU tako pomembno. EU ne samo zagotavlja eh, dobrobit muslimanov v Evropi, ampak tudi eh, kristijanov, eh, judov in nevernih v vsakem delu te krasne unije, kajti unija sama po sebi je, kot sem rekel, najpomembnejši mirovni eh, projekt v zgodovini. Nabuko. To je vprašanje oziroma to je nekaj, kar si želimo da napreduje. S komisarjem Pibalksom sem se pogovarjal, Turčija bo še naprej podpirala to pobudo. Prepričani smo, da je na Buko potreben, da prihaja v pravem času in Turčija bo del rešitve vsakega evropskega problema, vključno z energetskimi problemi. Istočasno pa želimo eh, podpirati tudi ITGI eh, eh, program in želimo najti druge alternativne poti, kajti Evropa potrebuje in bo še v prihodnosti potrebovala različne vire dobave in velike, veliko raznolikost oskrbe z energijo. Eh, ko sem rekel vzhodna Evropa, sem mislil Turčija z Iranom. Ja. Eh, Turčija je evropska država na vzhodu. Ker imamo skupno mejo z Iranom, smo se naučili, kako z njimi komunicirati. Verjemite ali ne, ena tretjina Irancev govori turško. Imamo boljše komunikacijske veščine za komuniciranje z Iranom kot druge države vendar pa mojega stavka ne smete presojati v geografskih delitvah. Mi smo proti vsem eh, diskriminacijam, vsem delitvam, vsi smo evropejci. Well. Naši problemi in naše rešitve morajo biti skupne. Ne bojte eh, se in ne pozabite, Iranci imajo velike izkušnje v diplomaciji oba naroda v tem koncu sveta ki sta imela svoji državi več kot tisoč let sta, eh, ta dva naroda sta Turki in Perzici. In eh, Iranci so izumili eh, šah in so izgumili, eh, izumili tudi pogajanja. Eh, in mi znamo, kako komunicirati z njimi. Eh, potem jih spodbujamo, naj oni komunicirajo z preostalim delom sveta, z mednarodno atomsko agencijo, naj postanejo tako aktivni. Trgujemo z njimi, večina vaših držav trguje še več. Eh, to smo slišali danes v tej dvorani. Še nekaj vprašanj je bilo postavljenih o temeljnih pravicah, o svobodi tiska. Stvari se izboljšujejo v Turčiji, kot sem rekel. Ne, tem, eh, da smo rešili vse probleme, ampak kar zadeva svobodo tiska, pa moram priznati. V zadnjih sedmih letih nismo v parlamentu sprejeli niti enega zakona, ki bi omejeval svobodo govora ali svobodo menijo. Veliko zakonov pa smo sprejeli, ki povečujejo svobodo menijev in krepijo svobodo izražanja. Ja, tu so še davčna vprašanja. E, tu je e, Ministrstvo za finance tisto, ki e, odloča. E, to, tu gre za obdavčanje medijskih hiš če bi ta organ kaznoval banko, potem tega ne bi eh, tolmačili, kot da želi Turčija, eh, Turčija omejevati svobodo eh, bančništva vsaki državi je treba plačevati davke. Vsako podjetje, ki veliko služi, mora plačati davke. In to konkretno podjetje je imelo probleme z davki v preteklosti in potem so se odločili, da bodo te dolgove poravnali. Sedaj razprave potekajo. Eh, lahko tudi gredo na so, neodvisno sodišče. Sodišča v Turčiji so povsem ne, neodvisna od vseh strank. 85 odstotkov podjetij, ki se odločijo, da se ne dogovorijo, ki se odločijo za uh, sodni postopek, uh, dobi eh, so, na sodišču. 85 odstotkov. In to kaže, da so sodišča objektivna. Skratko, nekatera uh, podjetja se ne morejo izvensodno dogovoriti in se potem odločijo, da bojo problem reševali na neodvisnem sodišču ta novo otomansko gibanje, to smo tudi slišali, mislim, da je tu problem z razumevanjem. Nihče ne trdi, da ima Turčija novo otomansko vizijo, ampak ima nov pogled na Turčijo. Gre pa za to, da zgradimo, graditi mir. Zato se pogovarjamo, zato smo medijatorji z vsemi temi problematičnimi državami, zato so nas izvolili, da smo tudi zastopani v eh, varnostnem svetu Združenih narodih po 47 letih. Osem od desetih eh, držav je volilo za to, da je Turčija eh, prisotna na, v varnostnem svetu Združenih narodov. Gospod Bašir ni bil povabljen v Turčijo, ni ga povabila turška vlada povabil ga je sekretarijat eh, organizacije Islamske konference, da pride na vrh mednarodne organizacije, katere je Sudan polnopravna članica. Mi se nismo odločili, za, kdo bo povabljen. Mi nismo odločali o tem, kdo bo uh, vabljen na vrh OIC. OIC sekretarijat povabi tiste uh, države, ki so članice. In on se je sam odločil, da ne bo prišel. suverena baza na Cipru, ista mednarodna jamstva nam obogočajo, nam tučijo, da so naše sile tam. Smo v istem čovnu. Ampak, če bomo o tem govorili, moramo prepričati eh, predsednika. Talata. Azerbajdžan, zakaj se ne more pomiriti z Azerbajdžanom, tako kot se je Kazahstan z Armenijo. Turčija je pokazala svoje dobro volje in je podpisala protokol. In zdaj želimo protokol ratificirati v turškem parlamentu, ampak poleg tega, da imamo isto kulturne pogoje, isti jezik, da dobimo tudi 30 odstotkov našega plina iz Azerbajdžana. Veliko naših evropskih zaveznikov predvideva, da bo, uh, predvideva, da bo Azerbajdžan ena od dobaviteljic za Nabuko. Mi bi želeli doseči preboj in zato mislim, da je skupina iz Minska tako zelo pomembna in želimo videti tudi preboj v odnosih med Azerbajdžano in Armenijo. Eh, glede eh, Karabaha, to bo za vas Južni Kaukaz dobro. Gruzija bi od tega, kaj je imela Armenija, Azerbajdžan, vsekakor bi taka sprava eh, pomenila več stabilnosti za celo regijo. Prosim, še naprej nas podpirajte. Rija, tvoj prvi osnutek. Prepričan sem, da ga bo še obogatila, da bo ta osnutek obogaten z predlogi sprememb članov tega odbora. Tvoje ideje, tvoji predlogi, tvoja mnenja so za nas zelo pomembna, zato ker si tudi ti pomembna za nas, saj si neposredno izvoljena predstavnica evropskih državljanov. Tvoje prispevki so v Turčiji cenjeni in lahko si prepričana, da ste vsi dobrodošli pri nas, lahko kritizirate, lahko poveste, kaj si mislite, lahko poveste, kako si vi predstavljate, da se Evropa in Turčija lahko zbližata. Leto 2007 bo kritično leto. Pri nas ni volitev, ampak v Evropi pa boste preoblikovali Evropsko unijo. Nova komisija bo, nova pogodba velja, nova pravila bodo. In zato leta 2010 delajmo vsi skupaj, zato da bomo naredili pravo stvar za naše voljivce, katere s ponosom predstavljamo in skupaj zagotovimo, da bo svet varnejši in boljši, ne samo za nas, ampak tudi za naše otroke. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Ringraziamo il ministro Baghis per la sua Najlepša hvala, gospod minister Bagis, za prisotnost in za aktivno sodelovanje. Upam, da vas bomo čim prej videli, da nam boste posredovali dobre novice o Turčiji in o Evropski uniji. Hvala. Russia e dopo Siria. E poi dopo Siria. Colleghi, possiamo ricominciare? Draghi colleghi, lahko ponovno začnemo z delom. Z nami je gospod Mingarelli, Hug Mingarelli, gen, namestnik generalnega direktorja z komisije, ki nam bo spregovoril o odnosih z Belorusijo. Podal nam bo svoje razmišljanja o trenutnih razmerah in o verjetnih razvojih v prihodnosti. Izrekam mu torej dobrodošljico. Mislim, da je primerno, da spregovorimo o razlogih za to razpravo. Svet se je prejšnji mesec odločil, da bo za eno leto podaljšal začasno prekinitev, omejitev za prost pretok eh, nek, eh, ljudi iz Belorusije. To je sporočilo, ki kaže na odprtost in na konkretne reforme, ki se izvajo v državi. Obenem bi bilo treba pospešiti sodelovanje Belorusije v vzhodnem partnerstvu ta, to partnerstvo zadeva šest držav vzhoda, tudi Belorusijo. Po našem mnenju gre za konstruktiven pristop, ki ga podpiramo in o tem pričajo tudi različne eh, resolucije, ki so bile že sprejete. Po našem mnenju je treba načeti dialog ki bo vodil v konkretne rezultate, v nove, nov volivni zakon, v individualne svoboščine. To je dialog, ki ne sme vplivati na stike z opozicijo in s civilno družbo v Belorusi. Z velikim zanimanjem bomo torej prisnuhljeni gospodu Mingareliju, ki bo spregovoril o možnostih za sklenitev dogovora s to državo. Besede ima gospod Mingarelli, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. V nekaj besedah bi vam povedal, kako dojemamo situacijo v Belorusiji. Rad bi vam opisal, kaj je predlagila Evropska unija Belorusi. Če bodo šle stvari v dobri smeri, če bo prišlo do demokratizacije te družbe in če bo prišlo do utrditve vsega tega. Torej, katero je naše stališče v trenutni situaciji? Kot verjetno veste, Evropska unija od leta 1997 ima tesne odnose s to državo. Leta 1997 po prevzemu oblasti oziroma po izvolitvi predsednika Lukašenka in po omejevalnih ukrepih, ki so se takoj izvedli v tej državi, se je svet odločil, da ne bo več si ne bo več prizadeval za podpis eh, partnerskega eh, sporazuma, ki je bil podpisan naprimer z drugimi državami nekdanje Sovjetske zveze. Trenutno imamo dogovor o partnerstvu in eh, sodelovanju. O tem so že potekala pogajanja, vendar od leta 1997 je ta dogovor zamrznjen. Druga točka. Evropska unija je leta 2004 oblikovala evropsko sosedsko politiko. Svet se je zaradi političnih razmer v tej državi odločil, da ne bo omogočil Belorusi, da je upravičena do evropske sosedske politike. Vse druge države vzhodne Evrope, Ukrajina, Moldavija so deležne take politike približno v zadnji dve leti je prišlo do določene evolucije v Belorusiji. Najbolj spektakularni ukrep, ki ga je sprejel predsednik Lukašenko, je bila osvoboditev političnih zapornikov. Danes naj ne bi bilo več političnih zapornikov v Belorusiji. Naj ne bi bilo več, ker verjetno obstajajo še, določene osebe so še v zaporu. Beloruski režim se je sicer obrnil v pravo smer, prišlo je do osvoboditve teh političnih zapornikov, opustile so se določene obveze in omejitve za civilno družbo. Zaradi tega se je Evropska unija v zadnjih letih odločila za nekaj ukrepov, ki kažejo na voljo potem, da bi ponovno spostavili stike s državo. Prišlo je do obiska visokega predstavnika Solane, potem gospe Ferrero Waldner, prišlo je do drugih izmenjav med visokimi uradnimi in diplomati. Obena smo se odločili, da bomo eh, povabili Belorusijo, da sodeluje na multilateralnem eh, sklopu eh, vzhodnega partnerstva, To je pobuda češkega predsedstva iz prvega polita 2009, ki predvideva poglobitev političnega dialoga z državami vzhodne Evrope in južnega Kaukaza. Obenem se te države želijo postopoma vključiti na notranji trg Evropske unije. Belorusija torej sodeluje v okviru multilateralnega dela tega vzhodnega partnerstva, pri tem sodeluje z velikim navdušenjem. Združili smo štiri platforme, ki so glavni stebri tega partnerstva. In vsakič je bila tudi Belorusija dobro zastopana in je dala svoj konkreten doprinos kolektivnim razpravam. To je torej trenutna situacija. Ministri za, za zunanje zadeve so se pred nekaj dnevi odločili, da bodo za eno leto podaljšali eh, sankcije za to državo. Eh, gre za eh, zamrznitev nekater, eh, blaga nekaterih, eh, premoženja nekaterih osebnosti v tej državi. Obenem pa so se tudi odločili, da bodo za eno leto podaljšali prekinitev nekaterih sankcij. V naslednjih dveh, dvanajstih mesecih torej ne bo več teh sankcij. Svet za zunanje za splošne zadeve in zunanje eh, zadeve se je odločil, eh, da prosi komisijo, da oblikuje priporočila o možnosti pogajanj z Belorusijo za olajšane vizuske režime. Prišlo naj bi do možnosti izdanja desetdnevnih eh, vizumov. Druga stvar, za katero so nas prosili, je ta, da bi pripravili posebni akcijski načrt, podoben načrt, kot jih imamo z, Euro, z vzhodno Evropo in z državami Kaukaza v okviru sosedske politike. Obenem naj bi oblastem te države predlagali nek ležeren akcijski načrt, v katerem bi bili določeni, določeni cilji v zvezi z eh, demokratičnimi reformami in gospodarskimi reformami, če bo prišlo do teh reform in bomo lahko ponudili določene stvari, ki jih zanimajo. Komisija trdo dela na teh vidikih, gre za vizumske olajšane režime in potem za ta akcijski načrt. Upamo, da če bo eh, režim Lukašenka potrdil svojo voljo, da bi postopoma demokratizirali eh, režim in eh, družbo, bo možno, da se bomo bolj angažirali s to državo. Oblastem te države smo dejali, da bomo natančno spremljali njihovo evolucijo, še zlasti, kar zadeva pet točk. Prva točka je liberalizacija medijev liberalizacija okvira, v katerem delajo mediji. Potem tudi eh, spodbujanje neodvisnih medijev v Belorusi. Druga zadeva, ne sme priti do novih političnih zapornikov v tej državi. Tretji pogoj je izboljšava pogojev za registracijo na vladnih organizacij. Četrti pogoj je sprememba volivnega zakona, zato da bi upoštevali tudi priporočila, ki jih je eh, oblikoval OECD. In peti pogoj je izboljšava eh, svobode do izražanja, zato da ima lahko tudi politična opozicija možnost, da se izraža, ne da bi se zaradi tega morala bati preganjanja. To smo torej predlagali oblastem v Belorusi kot eh, komisija, to je pogled komisije, torej ne unije, imamo vtis, da bi bilo dobro napredovati z ratifikacijo sporazuma o sodelovanju in partnerstvu. Če nimamo takega sporazuma, to ni darilo za režim v tisti državi, Če pride do podpisa, bomo imeli možnost, da se s to državo pogovarjamo o vseh eh, pomembnih vidikih, še zlasti v tistih problematičnih vidikih. Če bomo imeli tak dogovor o partnerstvu, bomo imeli redna srečanja na ministerski ravni, na ravni uradnikov in strokovnjakov. To nam bo omogočilo, da bomo napredovali na različnih področjih in to nam bo omogočilo, da bomo razpravljali o zadevah, kjer obstajajo velika razhajanja. S tem bi torej povzel naše trenutno stališče in z veseljem bom odgovarjal na vaša morebitna vprašanja. Hvala. Bene, grazie per... Eh, Dobro, hvala za to predstavitev. Imamo že nekaj prijavljenih govornikov. Najprej bi predal besedo poročevalcu, kolegu Paleksisu. Pa Thank you very much. Ačiū labai. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Zelo zanimivo je bilo poslušati stališče komisije in mislim, da se komisija odločila za pravo pot. Zaradi ukrepov svojega predsednika se je Belorusija znašla v samoizolaciji. In pred nekaj leti je Evropska unija Belorusiji pomagala pri tem svojimi ukrepi. In mislim, da so spremembe v Belorusiji mogoče le, če imamo dovolj možnosti za vzpostavljanje stikov na vseh ravneh, ne samo na najvišji ravni, ampak tudi na terenu, na lokalni ravni na ravni kulturnih povezav in zgodovina 20. stoletja kaže, da je vzhodna politika, ki se izvaja na zahodnem svetu, da je to povzročilo številne spremembe na tem področju. Mislim, da Evropska unija in Evropska komisija hodita po dobri poti Evropski parlament je v prejšnjem mandatu več kot enkrat povdaril, da ko govorimo o človekovih pravicah v Belorusiji in političnih svoboščinah, da potrebujemo ustrezni dialog in mislim, da smo k temu prispevali. Litva, Latvija, Poljska, države sosede Belorusije prav tako podpirajo to politiko. Zato vas prosim, oziroma vam želim postaviti nekaj vprašanj. Morda niste imeli dovolj časa, da bi presodili zakon beloruskega parlamenta o spremembah volilnega zakona. Slišali smo uradne izjave, da je to velik korak naprej in zelo hvaležen vam bom, če bi lahko tudi sami analizirali ta pozitiven korak strani beloruskih oblasti. Prav tako ste omenili, da so boljši pogoji za delovanje nevladnih organizacij in opozicije predpogoj s strani Evropske unije. Zanima me, kakšno je vaše mnenje? o tem, kakšni so stiki z opozicijo, ne samo na uradni ravni, kajti Evropski parlament je zelo aktiv na tem področju. Prejšnji teden je bil Aleksandr Milinkjevič tukaj skupaj s drugimi voditelji opozicije in mislim, da tudi Evropska komisija sodeluje z opozicijo. Gospa Waldner in Solana so se srečali z opozicijo in zanima me, kako ocenjujete stanje opozicije v Belorusiji, kajti velik del Belorusije zagovarja to, da se Evropska unija odpre Belorusiji. Anatolij Lebecka in podobni aktivisti menijo, da so stiki z uradnimi oblastmi iz Belorusije in ta nova politika Evropske unije, da to krepi Lukašenkov režim. To so torej moje vprašanja in še enkrat hvala za informacije, ki ste jih nam sporočili. Hvala. Hvala. Besedo ima kolega Protasevič, predsednik delegacije EU Belorusija. Uh, thank you, Mr. Chair. Chair, um, I've been... Hvala, gospod predsednik. Skoraj dve leti sem že predsednik delegacije za odnose z Belorusijo in zato precej dobro poznam stanje in tudi napredek pri odnosih med Belorusijo in EU. Naj vam že na začetku povem, da je bilo na, začetke, na začetku stališče radikalno in ostro in pred letom dni sem opazil, premik v politiki z Belorusijo, od tega, da smo državo še naprej izolirali, do začetka pogajanj, navezave stikov in spodbujanja oblasti k temu, da bi jih pripeljali na pot k demokraciji. Ampak, če ocenimo situacijo po letu in pol, lahko povem, da sem razočaran v zvezi s stanjem na področju človekovih pravic in demokracije. In prvič, to, kar ste omenili v svojem uvodnem nagovoru. Svoboda medijev je še vedno zelo omejena. Po podatkih, naprimer, poročila mednarodne organizacije novinarjev, ki je bilo pravkar objavljeno. Drugič, še vedno ni prave svobode za politične stranke in nevladne organizacije, da bi ustrezno delovale. Poglejte si beloruško, belorusko krščansko-demokratsko stranko, ki jo večkrat nadlegujejo in se ni mogla uradno registrirati. Komunistična stranka, ki je želela samo spremeniti svoje ime, ima prav tako veliko težav na ustreznem ministerstvu, da bi samo spremenili svoje ime kaj še le kaj drugega. In volilni zakon. To je področje, ki je pred nekaj tednov izgledalo še najbolj obetajoče za spremembe. Po besedah predstavnika obstaja osnutek zakona s predlogom spremembe za beloruski volilni zakon, ki ga sedaj obravnava beloruski parlament, ampak ta urad ne ve, kakšne spremembe sploh so. Predsednica centralnega volilnega odbora v Belorusiji je povedala, da novi osnutek zakona ustreza skoraj 90 odstotkom priporočil o OVSE, ampak nihče ne ve, katerih 90 odstotkov tistih bolj pomembnih ali tistih manj pomembnih kljub temu, da imamo pisni dogovor med centralnim volilnim odborom in OVSEM, da preden bi dali ta osnutek zakona v parlament, potem bi še prejemili enkrat posvetovanja. Posvetovanj ni bilo. Morda oziroma ni še nam znan rezultat, kakšne spremembe bodo sploh uvedene v ta dovoljeno zakonodajo. In še na koncu, kako je povedal gospod Mingreli, še vedno je nekaj ljudi, za katere Amnesty International meni, da so zaporniki vesti v Belorusiji. In eden gospod Dubski je še vedno v zaporu. Želim ga prav posebej omeniti. Zato je moje vprašanje naslednje kakšen je rezultat, kajti Evropska unija ima novo politiko v zvezi z Belorusijo in imamo dialog za človekove pravice. Kakšni so rezultati tega dialoga, če sploh? In drugič, danes jutro smo imeli izmenjavo mnen z, z novo visoko predstavnico za zonanje zadeve, gospod Eštonovo, omenila je tiho diplomacijo. In moram povedati, da sem zaskrbljen, kajti bojim se, da bo ta tiha diplomacija v primeru Belorusije vodila do tišine na področju človekovih pravic. To je zelo tvegano. Ne samo za nas, ampak za tisti del beloruske opozicije, ki jo vodi gospod Milinkijevič, ki podpira Evropsko unijo in obstaja tveganje, da bo izgubil kredibilnost v družbi, kajti politika ne ustvarja pravih sprememb. In drugič, kar je še bolj pomembno, morda lahko on izgubi zaupanje v nas, če naša politika ne bo vključila opozicije v ta dialog. In na tem mestu želim omeniti obisk gospoda Berlusconija v Minsku v ponedeljek in verjemite, da je bilo prvič to, da je evropski voditelj šel v Minsk. Dobro, to je v redu, ampak na, v času svojega obiska se ni srečal z demokratično opozicijo in to je zelo nevarno. In gospod Megrili, želim, da mi potrdite, da Evropska komisija tega ne podpira in da se bodo evropski voditelji v prihodnosti temu izogibali. Hvala. Bene, dopo questi due interventi mm, abbiamo una lista di... Hvala. Imamo še celo vrsto prijavljenih govornikov. Potem bomo morali razpravljati še o Siriji in Afganistanu in zaradi tega vas prosim, da se držite predvidenega časa, da omejite svoje govore na dve minuti. Najprej bo spregovoril kolega Šulc. Prosim. Herr Mengarelli, Sie haben in Ihren Ausführungen sehr stark die Chancen für ein Voilà, gospod Mengarelli. Omenjali ste možnost za sporozum za sosedsko partnerstvo. Ali obstaja kakšno partnerstvo, ki preprečuje drugemu partnerstvu, da bi začelo veljati? Kaj menite o carinski uniji med Belorusijo in Rusijo? prizadevamo si izpogajati partnerski sporazum z Rusijo in vprašanje članstva v STO je osrednjega pomena sedaj in Rusija se bo strinjala z pristopom v STO, samo če bo vstopila tudi Belorusija. Mislite, da je pripravljena? Ravnar kolega Kovac. Kovac. Hvala. Kovac. E, panie przewodniczący. Hvala lepa. Gospe in gospodje, želim podpreti gospoda Proteševiča, kajti mislim, da je čas, da v ta dialog vključimo tudi opozicijo. Belorusko opozicijo trenutno ignorirajo. Zanima me, ali je to namerna politika Evropske unije in komisije učinek je jasen, tako krepimo Lukašenko režim. Zdi se mi, da mora ta komisija in svet karte položiti na mizo. Ali menite, da imamo sedaj ustrezne politične stike z belorusko opozicijo, ki, bo, ki bodo okrepili njihov status. Zanima me vaše odkrito mnenje v zvezi z odnosom z opozicijo. Kakšno je bilo, kakšen je bil odnos med opozicijo in gospodom Solano in gospod Ferrero Waldner in zakaj se gospod Berlusconi ni srečal z opozicijo? Prav tako me zanima, ko imate stike z belorusko upravo, dokolikšne mere so vključene. Eh, cilje opozicije. Če mi tega ne morete odgovoriti sedaj, vam bom poslal pisno vprašanje in bolj podrobno zapisano. Sem Poljak, zato vam povem, da opozicija sedaj ne potrebuje pravice do govora ali tiskarne, ampak mora vedeti, da jo ljudje cenijo in jemljajo resno. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. In naslednje vprašanje, volilni zakon. Prosim, če mi tukaj podate jasen odgovor. Nobenega smisla nima, da hvalimo Lukašenka za spremembo volilne zakonodaje. Ne želimo si spremembe zakonodaje, želimo si svobodne volitve. Vi, gospe in gospodje in gospod Mingareli, vsi veste, da je lahko volilna zakonodaja dimna zavesa. To je mogoče spremeniti tako, da so poštene in svobodne volitve manj verjetne in ne, mor, ne, ne bolj. Hvala. Il kolega Andrej Ki. Besedo ima kolega Andrej Kine. Prosim, držite se omejitev, časovnih omejitev. Jemen. Mislim, in gorili vse hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Mengereli, za vaš pregled stanja v Belorusiji. Moje vprašanje zadeva gospodarsko stanje v tej državi. Ali nam lahko poveste, kakšno je stanje beloruskega gospodarstva ta trenutek, še posebej v kontekstu globalne gospodarske in finančne krize? Drugi vidik tega je naslednje beloruske oblasti so oziroma naj bi naredili neke korake za liberalizacijo gospodarstva in trdijo, da so odobrile več svobode za tuj kapital za delovanje v Belorusiji. Ali lahko potrdite takšne trditve in ali ugotavljate kakršnokoli odpiranje beloruskega gospodarstva in penetracijo evropskih družb v belorusko gospodarstvo. Moje naslednje vprašanje zadeva nedavne izjave Rusije, Belorusije in Kazahstana, da bodo vse tri države skupaj kot carinska unija se pridružile STO-ju. Gre tukaj za propagando ali za karkoli resnega in konkretnega. Hvala. Grace, kolega. Hvala, kolegica. Besedo ima kolega Vigenin. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Sem predsednik delegacije Evropskega parlamenta v skupščini Euronest eh, skupščina, ki še ni sedaj ustvarjena, ampak smo v tem postopku. Eden od problemov je udeležba Belorusije v tej skupščini. Moram povedati, da naš parlament ni pripravljen priznati načina, kako je bil izvoljen beloruski parlament. Tako ne želimo povabiti, da bi beloruski poslanci polnopravno sodelovali v tej skupščini. Sprejeli smo že določene odločitve, sklepe, pripravljeni smo jih ponovno preučiti, sprejeti nekatere majhne korake, ampak dokler ne bodo imeli demokratično izvoljenega parlamenta, tako dolgo ne bomo pripravljeni vključiti beloruskih poslancev v to skupščino. To seveda ustvarja različne probleme. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak zanima me, kako bi ocenili udeležbo Belorusije v vzhodnem partnerstvu do sedaj. In kakšno mislite, da je njihova zaveza, da ostanejo pridruženi k temu? In to nepovabilo Belorusije bi lahko ogrozilo projekt, kajti vseeno čutimo neko solidarnost do držav v vzhodnem partnerstvu. Zanima me tudi, ali menite, da bi bilo dobro če bi EU razvila bolj usklajeno politiko med komisijo, parlamentom in svetom do Belorusije, še posebej v določenih vidikih te politike, ki se je že začela izvajati. Zakaj to pravim? Zato, ker menim, da moramo kot poslanci pomagati tej politiki, ampak vseeno se pojavljajo načela, urednot, načel, ki jih ne moremo prekršiti, zato potrebujemo vašo podporo in tudi vi potrebujete našo podporo, da bi to partnerstvo uspelo. Hvala. Grazie la parola al collega Tanok. Hvala besedoma kolega Tanok. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se vrnem v leto 2002, ko sem se pridružil odboru za Ukrajino, eh, Belarus in Moldovo. In, uh, naš malec je res izkušen na tem področju, ker je bil že takrat tam. Ta politika izolacije, ki jo izvajajo države članice in tudi ZDA, eh, ni nič prinesla dobrega. In mislim, da bi bilo bolje imeti bolj razumen pristop, pristop palice in korenčka. Predsednik eh, Lukašenka je zvit, je homo sovjetikus v svojem bistvu in noben demokrat in koli ne bo eh, demokrat, ampak razume našo politiko in zato moramo z njim ustrezno ravnati. Eh, to v Edinburgu na parlamentarni skupščini NATO se je govorilo o tem vprašanju, vendar tam ni bil povabljen noben opazovalec niti NATO, niti EU. v Belorusiji so, go, so govorili o uporu uh, litovskih eh, teroristov. Nisem čisto dobro razumel, zakaj šlo, mogoče je bila samo provokacija. Hvala lepa, kolega Grisby. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Izgleda, da je današnja tema razprave izjemno pomembna v kontekstu obiska politikov opozicije Belorusije. Eh, vodja je gospod Milinkjevič. Obiskali so vse politične skupine, mislim. Ne govorimo samo o politični situaciji, o položaju, v katerem je opozicija in o svobodi medijo, ampak pravimo naslednje. Lokalne volitve naslednje leto bodo lakmosov test za demokracijo v Belorusijo. Te volitve bodo pokazale, ali je bila volilna zakonodaja dobro napisana in ali jo spoštujejo. Drugo vprašanje se nanaša na gospodarsko situacijo oziroma druga pripomba. Energetski viri in energetski resursi so vedno dražji, vključno s plinom. Cene so vedno bližje cenam na svetovnem trgu. In tukaj ni Evropska unija tista, ki naj bi pomagala, ampak bi morale pomagati mednarodne finančne institucije. Opozicija pravi, da bi to bil življensko pomemben element eh, podpore in da bi na ta način lahko dosegli večje spoštovanje državljanskih eh, pravic eh, tudi za opozicijo, da bi s tem spoštovali pripomogli k večji svobodi medijev. To se mi zdi pomembno. In na koncu, gospod predsedojoče, in to je moja zadnja pripomba. Nižja cena vizomov za državljane Belorusije. Komisar Barov pravi, da stroško vizomov ni mogoče znižati, ampak ali komisija vsaj razmišlja v tej smeri? Panceri, kolega Panceri, onore. Kolega Panceri ima besedo, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Mingareli, strinjam se z vami. Mislim, da je naš cilj ta, da bi vzpostavili pogoje za to, da bi šla Belorusija po poti demokratizacije in zaščite pravic. Komisija je podala nekaj zahtev, vse to gre v to smer, prosili ste tudi za prilagoditev volivnega zakona. To kaže na krhkost iste države, še zlasti kar zadeva politični pluralizem in eh, demokracijo. Treba je opraviti še veliko dela. Kolega Protazevič je to že izpostavil. Kako um, ocenjuje te uh, obisk italijanskega predsednika vlade eh, v Minsku. Gospod eh, Lukašenko je dejal, da je prišel do odprtja eh, Evrope proti Belorusiji. Seveda je treba zaščititi pristojnosti posameznih držav, tudi ko gre za načrtovanje obiskov v tujino. Sprašujem pa vas, ali je prišlo do posvetovanja med svetom in komisijo, če ste dali komu mandat, naprimer italijanskemu predsedniku vlade, da odpira nove diplomatske kanale. Če pa tega ni, do tega ni prišlo, kako komisija to ocenjuje? Kako ocenjuje tisti obisk? moramo se izogniti temu, da bi imeli zunanjo politiko, pri kateri bi vsak delal to, kar si želi. To sem hotel vprašati tudi gospod Ašton danes do povdne. Sedaj pa se s tem vprašanjem obračam na vas, ker mislim, da gre za res občutljivo in pomembno temo. Hvala. Hvala besedo ima poslanec Mirski. Hvala lepa. Bil sem večkrat v Belorusiji in dobro poznam situacijo v tej državi. Danes? Lahko pravzaprav vsakdo reče, da je predstavnik opozicije. Vem, kaj predstavlja gospod Miletkevič. 300 tisoč ljudi samo Opozicija ne uživa podpore ljudi v Belorusiji in zato imamo vprašanje, ali komisija in svet nameravata ukrepiti dialog z vlado Belorusije. Hvala. Še zadnji govor, kolega Arlaki, prosim, odpovedujete se? Besedo predajam namestniku generalnega direktorja, gospodu Mingareliju. Najlepša hvala za vsa ta razmišljena, za vse ta vprašanja. Torej, govorili ste o novem volivnem zakonu. Zaenkrat vam ne moremo še povedati, kateri je izid naših ocen do tega je prišlo šele pred nedavnim, vendar opazovalci, ki so vse opazovali od blizu, so dejali, da gre za korak v pravo smer. Torej, to ni naša osebna ocena, tega ne moremo še podati, vendar določeni opazovalci so spremljali to novo zagotnodajo in so dejali, da očitno to gre v smer demokratizacije in ustvarjanja bolj naklonjenih pogojev. Uh, zato da se bodo volitve izvajale dobro. Gospod Koral je govoril o tem, ali je dobro preiti k novemu volivnemu zakonu, to je treba potem tudi izvajati. To je prvi korak, to še ni dovolj. Najprej jih prosimo, da bi oblikovali novo zakonodajo skladno z vsemi priporočili in da potem to izvajajo. Če potem tega ne bodo izvajali pri lokalnih volitvah, ki bodo potekale spomladi 2010, bomo potegnili določene zaključke. Vendar ponavljam, eh, to je korak v pravo smer, to ni še dovolj, vendar moramo to vzeti na znanje. Potem stiki z opozicijo. Zavračam to, kar je dejal eden izmed poslancev. Dejal je, da zanemarjamo opozicijo, da z njimi ne spostavljamo stikov. To ni res. Vsakič, ko pride do kakšnega obiska uradnikov komisije, sekretarjata sveta, pride do srečanja tudi s predstavniki opozicije. Ko je šel gospod Solana, je to tudi storil in to je storila tudi gospa Ferrero Waldner. To torej ni res vsakič se postavimo v stik z opozicijo. Že od leta 1997 smo financirali neodvisne akterje civilne družbe, medije, nevladne organizacije, združenja, sindikate. Očitali ste nam, da nismo financirali političnih strank, vendar glede na naš finančno uredbo ne moremo financirati političnih strank iz evropskega proračuna politične fundacije držav članic lahko to storijo. Opozicije tudi ne zanemarjajo uradniki, ki gredo tja, z njo se stalno, redno srečujejo in naslednjič, ko bo tam gospod Milinkjevič, se, ga boste lahko to vprašali in boste, videli, eh, boste slišali, kaj vam bo povedal. Potem nam tudi pravijo, pridite pogosteje, pošiljajte nam eh, vaše strokovnjake, nočemo biti osamljeni, hočemo imeti stike z unanim svetom. To nam pravi velika večina tudi članov opozicije. Potem menijo, da. Eh, ne more, eh, da Lukašenko ne more, ni postal še demokrat, vendar eh, pravijo, da je dobro, če prihajamo tja in da je dobro, če prihajajo tja naši evropski državljani. Opozicija je še vedno razklana in s tem je mogoče eh, pojasniti, zakaj je Lukašenko deležen tako velikega odobravanja. Treba je upoštevati tudi druge elemente. Opozicija je razklana. Potem imamo še drug element, nekateri so o tem že govorili. Povprečna raven življenja v Belorusiji je pravzaprav višja od ravni v nekaterih sosednjih državah. To potrjuje Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad. To pomeni, da čeprav, je, čeprav bi, bilo, bi prišlo do ustreznih volitev, bi bili rezultati tesni. Potem ste nas vprašali, katera je ocena odprtja, ki jo je izkazala Evropska unija v zadnjih letih. Dejansko ni prišlo do spektakularnih rezultatov. Reforme, za katere so se zauzeli, niso bile ne sistemske, in niti ne irreverzibilne. Vse je bilo zelo krhko, kot je dejal gospod Tenok, ni bilo alternative. Alternativa je usamitev države in usamitev ne vodi v čisto nič. Tudi, če menimo, da te reforme so zelo sramežljive, da ne zadostujejo, mislim, da jih moramo spodbujati s tem, da izvajamo politiko eh, palice in korenčka. pravite, da ni še eh, svobode za eh, politično opozicijo, imate prav, še vedno je nevarno biti član opozicije, težavno je biti eh, član neodvisnega medija, tudi nevladne organizacije se težko registrirajo. Ja, dejansko imate prav, prišlo je samo do nekaterih korakov v pravo smer, ki jih je treba sedaj spodbujati. Mislite, da bo prišlo do napredka, e, niti sam tega ne vem, vendar ne moramo si dovoliti, da ne bi delali nič, da bi jih osamili, namesto da bi jih spodbujali v pravo smer. Potem ste govorili o gospodarskih in finančnih eh, z, vprašanjih. Če je prišlo do odprtja, je zaradi tega, ker v, je prišlo do pomembnih težav. Cena ruskega plina stalno narašča. To pomeni problem. Njihovo gospodarstvo subvencionirajo iz umetničene cene plina iz Rusije, obenem pa so prizadeti tudi zaradi protivdarcev svetovne krize. Obstaja torej problem, zaradi katerega so se odločili za pogajanja z mednarodnim denarnim skladom. Obenem pa eh, potrebujem eh, makrofinančno pomoč 200 eh, milijonov evrov iz Evropske unije. To bo dano pod določenimi pogoji. Gre za pogoje mednarodnega denarnega sklada. Vsakeč, ko dodeljujemo tako pomoč, to velja gospodarske razmere so zelo težavne in tudi zaradi tega je prišlo do odprtja strani voditeljev v režimu. Potem ste govorili o carinski uniji, ki naj bi jo vzpostavila Belorusija z Rusijo in Kazahstanom. Ali bo to vplivalo na to državo? Uh, že nekaj let obstaja carinska unija med Belorusijo in Rusijo. Vendar to ne deluje, to ne vodi nobene konkretne rezultate. To je podobno dogovorom, sporazumom, ki so bili podpisani v okviru CIC. Eh, Obstajajo še carinske dajatve za ruse, ko uvažajo izdelke iz Belorusije. če bo prišlo do carinske unije tudi z Kazahstanom, eh, bo to vplivalo na nas. To nam ne bo onemogočilo, da bi podpisali sporazum o sodelovanju in partnerstvu in da bi izvajali sosedsko politiko. Problem obstaja, če bomo imeli. Uh, carinsko unijo na njihovi strani in bodo potem zahtevali tudi z nami sporazum o prosti trgovini. Zaenkrat pa ne moremo, eh, se ne moremo pogovarjati z Belorusijo o možnosti podpisa takega prostotrgovinskega dogovora. Rusija se je sedaj odločila, da bo stopila. V STO to je tudi pomembno. Potem govorili ste o vzhodnem partnerstvu, to je zelo pozitivno. Združili smo štiri platforme, varnost, eh, dobro vladanje, energetska varnost, stik med. Posame, stiki med posamezniki, vsi so dokazali, da želijo sodelovati če bodo priznali neodvisnost, neodvisnost Abhazije in Južne Osetje, bo mogoče prišlo do težav, če bo, sta, če bo Belorusija priznala ti dve državni tvorbi, bom, se bomo morali bati reakciji Gruzije. Polski minister Šikorski nas je obvestil o tem, da je prišlo do določenih vojaških vaj v Belorusi. Kaj mislimo o tem, kaj naj vam rečem? Bolje bi bilo, če tega ne bi bilo, to je zaskrbljujoče, s tem se moramo seznaniti. Potem je gosp govoril gospod Panceri o obisku eh, Berlusconija v. Eh, Minsku kot predstavnik komisije, se moram zdržati od tega, da bi komentiral to, kar delajo predsedniki držav ali vlad. Potem govorili ste o tem, da bi morali bolj, bolj usklajeno delovati med komisijo, svetom in parlamentom. Med komisijo in svetom se bodo stvari uredile čez nekaj tednov. Kar pa zadeva parlament, vsakeč, ko boste to potrebovali, vam bomo prišli uh, pojasniti naša stališča, skušali bomo upoštevati naša, vaša priporočila pri, pri ob, preoblikovanju naših strategij. To je zaenkrat vse. Hvala. Postopkovno vprašanje. Gospod predsedojoči, mislim, da me niste prav razumeli. A je to postopkovno vprašanje? Trenutek, prosim, gospod predsedojoči. Nisem bil razumljen zato, ker me niste pustili dokončati, ko sem postavljal pole vprašanje. Vem, da je prišlo do stikov, ampak a mislite, da so ti stiki z opozicijo dovolj? Ne želim, da pride do nesporazuma med nami. Vedno je treba narediti več. Ne bom rekel, da je dovolj, nikoli ni dovolj. Se ve, da bi morali narediti več, ampak vemo, da so v težavah. E, Hvala za ta prvi uh, prispevek. Sedaj lahko preidemo k pridružitvenemu sporazumu s Sirijo. Pripravil sem uvod, vendar se bom temu odpovedal, zato da boste lahko takoj vi spregovorili. Bom zelo, zelo hiter. Hvala lepa. Kot veste, se je komisija v letih 2002 in 2004 spogajala eh, o pridružitvenem sporazumu za Sirijo. 2004 so bila pogajanja končana, ampak zaradi političnih težav, ki so obstajale takrat v odnosih med EU in Sirijo, je svet menil, da ni bilo primerno, da se najprej podpiše, potem pa ratificira ta eh, pridružitveni sporazum. Lani, leta 2008, po Eh, tem, ko je prišlo do sprememb v sirijski politiki do sosedov, je svet odločil, da je sedaj nastopil primeren trenutek, da se ponovno začnemo pogovarjati s Sirijo. In tako smo ta sporazum ažurirali leta 2008. Decembra 2008 smo šli v Damask, da bi ga parafirali. V prvem poletju leta 2009 smo sporazum prevedli v vse uradne jezike Evropske unije. Preverili smo, da je Eh, pravno eh, sprejemljiv, da pravno stoji in potem eh, smo sprejeli zaradi stanja človekovih pravic eno stransko izjavo o človekovih pravicah in o pogojih, kdaj bi lahko suspendirali Eh, sporazum. Švedsko predsedstvo je sirsko ministrstvo za zune zadeve povabilo, da pride podpisati ta sporazum v Brusel. Ministr Moalem je rekel, nismo pripravljeni tega še takoj podpisati, morali eh, si bomo vzeti še nekaj časa, da bomo sporazum natančno preučili in potem. Potem bomo pa prišli spet do vas in bomo vam povedali, ali lahko podpišemo sporazum takšen, kot je. Komisija je sirskim organom po, eh, predlagala, da jim pomaga oceniti sporazum, ampak sirci so rekli, trenutno to ni potrebno, mi bomo naredili svojo oceno in bomo eh, predsedniku Asadu predstavili rezultate naše ocene marca. Potem vemo, da so se vmes posvetovali z določenimi eh, sosednjimi državami, ki imajo že take sporazume, sicer z Alžirijo, Egiptom in Jordanijo. Zakaj menijo sirci, da ni nujno podpisati tega sporazuma? Menimo, da so razlogi trije. Najprej je tu protokolarni razlog. Mi smo dali na razpolago deset dni sirskemu ministru, da bi prišel v Bruselj in potem je očitno ocenil, da to niso spremljivi pogoji, zato da bi prišel v Brusel podpisati sporazum in potem so nam rekli, dobro, eh, sedaj ste eh, to vlekli štiri leta, eh, nam pa date deset dni na razpolago, da pidemo v Brusel, to pa ni resno. Človek jih lahko celo razume. Drugi razlog ni jim bila všeč eh, unilateralna izjava o človekovih pravicah. Čeprav ta enostranska izjava nikakor ne veže Sirije, ampak menili so, da se uporabljajo dvojna merila. Kaj ti druge države sredozemlja eh, niso dobile take izjave pol, eh, poleg sporazuma, torej v prilogi sporazume. Potem so pa konco tu še gospodarski razlogi. Sirci menijo, da tega. Eh, sporazuma v bistvu ne potrebujejo, da ne bo koristen, eh, kajti kratkoročno to pomeni izgubo fiskalnih prihodkov, potem lahko pomeni tudi večjo izpostavljenost za nekatera njihova podjetja, ki so v ranljivih branžah in potem eh, se lahko zgodi tudi, da bi prišlo do več izvoza evropskega blaga v Sirijo, eh, ne pa v obratni smeri in eh, zato bi bila potrebna datna finančna pomoč, da bi sircem eh, s tako pomočjo pomagali eh, stvari izboljšati. In zato smo poskušali sircem razložiti, da srednjeročno in dolgoročno Uporaba takega sporazuma pomeni naslednje. Če jo spremljajo strukturne reforme, če se bo odprlo gospodarstvo, torej dolgoročno je takšen sporazum samo koristen partnerskim državam oziroma Siriji v tem primeru. In mislimo, da bomo v Damasku lahko branili to stališče, tako da bodo sirski partnerji podpisali to, spo, eh, to ta sporazum. Mi potrebujemo pogodbeno podlago, zato da bomo lahko okrepili svoje odnose s Sirijo, ki je zelo pomemben partner. V dveh besedah sem tako poskušal opisati trenutno situacijo. Seveda imamo že pripravljen seznam prijavljenih govornikov. Najprej bo govoril poročevalec za poročilo o pridružitvenem sporazumu. Prosim. Eh, Euh, cet accord. Hvala lepa, gospod predsedujoča. To por, to, ta sporazum lahko primerjamo z drugimi sporazumi, ki so bili sklenjeni v tem področju. Kakšne so posebnosti tega eh, sporazuma s Sirijo, tako na politični ravni, kot tudi na gospodarski in trgovinski ravni? Rekli ste, da se je sirila bala kombiniranega učinka, namreč bala se je, da pa, pride do paca eh, davčnih, eh, davčnih eh, prihodkov, da bo preveč eh, uvoza iz EU in premalo izvoza v EU. Ali mislite, da so ti strahovi utemeljeni in ali je mogoče kaj narediti, ali je mogoče eh, sprejeti popravek v tem sporazumu. In potem, kaj se je eh, dogajalo, odkar Sirija ni več politično izolirana od vrha v Dohi in od vrha Unije za sredozemlje, ki je bil eh, julija leta 2008. Hvala. Besedo ima kolega Salafranka, prosim. Gracias, eh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči z zanimanjem sem poslušal gospoda Mengelija. Poslušal sem, kaj je povedal o stališču sveta in o spremembah. Mene zanima, zakaj je svet spremenil svoje stališče, zakaj je sedaj bolj naklonjen temu sporazumu in mene zanima, ali eh, se upošteva tudi vprašanje Libanona ali to vprašanje ima določeno težo. Naj mu postavim še eno vprašanje. Ka, ali je običajno, eh, da se določi desetdnevni rok, če se povabi takšno državo eh, podpisati pridružitveni sporazum? Ali eh, ni mogoče to tako, kot bi rekli, vzemi ali pusti v desetih dneh? V diplomaciji se običajno tako ne vede. Enostranska izjava Evropske unije k temu sporazumu o situaciji v zvezi s človekovimi pravicami eh, eh, kaže, kaj želimo doseči s tem sporazumom, ravno tako, da eh, izjava v bistvu nekoga ne pomirja. Ne bi se želel vračati k prejšnjem vprašanju, ampak omenjena je bila politika korenčka in palice za Belorusije. Potem gospod Megali govoril o moratoriju za smrtno kazen. Ali ste v Belorusiji tudi uporabili katere od, te, eh, eh, od teh argumentov? Hvala kolega Salafranka. Besedo ima kolega Petering. Gospod predsedojoči, zahvaljujem se gospodu Mingerelijo za opravljeno delo, kajti to je področje, ki je življenskega pomena za Evropsko unijo. Prepričan sem, da je Sirija eden od ključnih igralcev na Bližnjem vzhodu in veliko ljudi eh, ne razume, kako pomembna je Sirija. Eh, gospod Salafranka je ravno kar omenil Libanon. Naj povdarim to, kar je rekel Dominik Bodi. Sirija je pomembna tudi za odnose z Iranom. In če si pogledamo, kje Sirija je, vidimo, da je blizu Irana. E, in če, ho, če hočemo stvari izboljšati, moramo imeti tesne stike s Sirijo. Sirija lahko tudi veliko prispeva k izboljšanju odnosov med Izraelom in palestinci. E, omenili ste tudi človekove pravice. Sam sem obiskal Sirijo lani in pogovarjal sem se z verskimi voditelji, pogovarjal sem se z voditelji več verskih skupnosti in svoboda veroizpovedi je zajamčena v Siriji in sicer v dosti večji meri kot v drugih arabskih državah člani različnih verskih skupnosti so povedali, da lahko svobodno govorijo in da eh, eh, muslimani in eh, kristjani mirno živijo skupaj. Seveda je tu vprašanje človekovih pravic. Mislim, da je čisto v redu, da smo sprejeli to enostransko deklaracijo. Zato eh, bi eh, spodbudil Evropsko unijo, kakor tudi Eh, bi omenil Sarkozija. Sarkozi je dal pomembne pobude za Mediteran in mislim, da lahko tudi podpremo bilateralne sporazume s Sirijo, ampak kot Evropska unija pa moramo tudi delovati s Sirijo. To je moja politično priporočilo. Hvala, besedo ima kolega Tanok. Hvala, predsednik. Še vedno me skrbi stanje v Damasku za podporo mednarodnim terorističnim organizacijam Hamas, Hezbola, džihad in tako naprej. Kaj komisija počne v zvezi s tem? Skrbi me tudi to, da rusko orožje dobavljajo tem organizacijam, še posebej Hezbolahu, in financirajo to tudi Iranu. In ta os Damask in Tehran je prav tako zaskrbljujoča prišlo je tudi do čudne eksplozije, ki bi lahko prav gotovo bila severnokorejska laboratorij za jedrske raziskave. Kaj je v zvezi s tem? Ali tam gradijo jedrsko orožje z pomočjo Severne Koreje? Skrbi me tudi, da imajo zelo velike zaloge orožja za množično uničevanje, biološko orožje in tako naprej. Na neki ravni smo govorili o tem, da bi v pridružitveni sporozum dali klauzulo, da se morajo rešiti teh kemičnih orožij, kaj ti ne vem več, kaj se dogaja z tem vprašanjem. In na koncu, še zelo občutljivo vprašanje, preiskava umora Hariri, kaj se bo zgodilo, če bodo določeni osebki, ki so v varnostni službi ali delajo z vlado, imenovani za sokrive v tem umoru. Kaj se bo zgodilo? Hvala. Gospod Mingareli, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Bodis je izpostavil tri vprašanja. Gre za specifičnost teh dogovorov, če upoštevamo tudi sporazume z arabskimi sogovorniki. V spredju so človekove pravice. Pri takih sporazumih je klauzulo človekovih pravic bistveni element sporazuma če ena izmed pospisnic, naprimer Evropska unija, meni, da prihaja do očitnega kršenja človekovih pravic, lahko prekine izvajanje tega sporazuma v kakršnem koli trenutku. Če imamo unilateralno izjavo, to ne dodaja ničesar pozitivnega, to je stvar politične volje. Poznam določene države, kjer je prišlo do takih sporazumov, prišlo je do očitne kršitve človekovih pravic, vendar ni prišlo do prekinitve sporazuma. Ne govorim samo o našem področju, temveč tudi o drugih področjih, to so velike države. Zaradi tega smo se odločili, da bomo uporabljali klauzulo o človekovih pravicah za morebitno prekinitev specifičnost pa je ta unilateralna izjava. Lahko priznam, da je prišlo do tega samo zaradi tega, ker je ena država članica hotela vse zablokirati in zaradi tega smo morali pripraviti to izjavo. Potem, ali so eh, skrbi Sirice utemeljeno? Seveda stvari niso, ne morejo biti črno-bele. Kratkoročno izvajanje takega sporazuma lahko povzroči določene težave v eh, krhkih gospodarskih panogah. Če imate gospodarstvo, ki je bilo relativno zaprto mednarodni konkurenci, pomeni, da so gospodarstveniki slabo oboroženi za to, da se uprejo mednarodni konkurenci. Do tega lahko pride v Siriji, kakor tudi v drugih gospodarstvih, ki se tako odpirajo. Kratkoročno bo prišlo tudi do zmanjšanja prihodkov od carin, pa čeprav ta padec ne bo tako velik. Sami smo izkušali pojasniti, katere so lahko tiste kratkoročne izgube in katere so, eh, kateri so prednosti srednjeročnega in daljno, dolgoročnega značaja. Sirija pa se mora modernizirati, če podpiše ali pa ne ta sporazum sirijska vlada želi izboljšati Popular, svojo popularnost med prebivalstvom. To pomeni, da mora izboljšati svoje gospodarstvo, se odpreti na vzven. To so že začeli delati in z našim sporazumom želimo to gibanje spremljati. Našim sirijskim eh, prijateljem smo tudi pojasnili, da imamo proračun za sodelovanje, ki v obliki finančne in tehnične pomoči naj bi jim omogočal, da zagotovijo dobro prihodnost za njihova podjetja. Torej, srednjeročno lahko imamo določene težave, vendar, če se bomo vsega lotili pravilno, bomo lahko zmanjšali te težave in Siriji zagotovili bistvene koristi eh, srednjeročno in dolgoročno značaja. Potem človekove pravice. Mislim, da je situacija relativno stabilna. Potem moram se odzvati na besede gospoda Salafranke. Že kaj je Evropska unija ni spremenila pristopa, zaradi tega, ker je Sirija izboljšala svoje odnose z mnogimi sosedi, kot naprimer z Libanonom. Dobro poznate Libanon, veste, da je Sirija prvič vzpostavila diplomatske stike s to državo, odprli so tudi veleposlaništvo, imenovali smo so svojega veleposlanika. To je že nekaj. Obstaja tudi sodelovanje z drugimi sosednjimi državami. Še do prednedavnim je Sirija imela pogajanja z Izraelom preko Turčije. Danes se je vse skupaj ustavilo, vendar to je bilo nekaj pozitivnega. Potem prišlo je do eh, nove vlade v Libanonu. Eh, to je lahko neka dobra vlada, lahko bi seveda bila še boljša. Sirija je torej odigrala pomembno vlogo v regiji, tega se moramo zavedati. Deset dni, to je dovolj, da, eh, dovolj časa za eh, ministre. Po eh, tem, ko so čakali štiri leta, ne vem, od, to bo na švedskem predsedstvu. Potem gospod Tano govorili ste o Hezbolaju in Hamasu, ko se pogovarjamo s sirijskimi oblastmi, jih prosimo, da bi uporabili svoj vpliv za to, da bi Hezbolaj in Hamas odigrali pozitivno vlogo v Gazi in v Libanonu. To delamo vsakič, ko se pogovarjamo s sirijskimi oblastmi podobno skušamo razmišljati o tem, kako bi lahko pomagali Libanoncem pri nadzoru meje z Sirijo. Veliko orožja Hezbolaja gre namreč preko te meje. Imamo torej dialog s sirijskimi oblastmi. To so oblasti, ki lahko imajo velik vpliv in zaradi tega je dobro, da odigrajo pomembno vlogo tudi v zvezi s tema dvema organizacijama. Potem eh, orožje množičnega uničevanja, tudi tu imamo določene mm, elemente v sporazumu, seveda bo treba to izvajati, potrebna je politična volja, treba je nadzorovati izvajanje te določbe, potem umor prvega ministra Ririja, ne vem, eh, Kaj bo odkrilo sodišče, tega ne morem napovedati. Naj vam samo povem, da komisija financira sodišče. Evropska unija podpira delovanje tega sodišča, zato da se stvari razjasnijo, da se razjasnijo stvari okrog političnih umorov v Libanonu in še zlasti prvega ministra. Dobro. Še zadnja točka, nova strategija za Afganistan. To je predhodna razprava to je treba pojasniti, nimamo temeljnega dokumenta, to je možnost za kolege, da poročevalca seznanijo s svojim mnenjem. Naj takoj predam besedo poslancu Arlakiju, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Moje, moj namen v tem poročilu ni, da bi podvajali delu z drugimi dokumenti ali strategijami. Želim le dve minuti govoriti o poročilu, potem pa želim, da bi kolegi povedali svoje mnenje. Prvi element v poročilu bo njegova vse obsegajoč, vse obsegajoč vidik. Ampak to ne bo generično poročilo, ki, bo, ki bi spregledalo zelo konkretna vprašanja. Želim slišati vaša mnenja na treh širših področjih, ki zbujejo skrbi in ki bi jih bilo treba preučiti. Prvič. Želim upoštevati to, kar je že bilo storjenega v zvezi z strategijo za Afganistan v preteklih osmih letih, po začetku posredovanja oktobra 2001, oceniti vpliv tujega, tujega civilnega posredovanja v smislu pomoči za državo strani pomembnih akterjev, to so Združene države, Evropa in Japonska ter druge države. Poskusil bom oceniti dobre in slabe strani prejšnjih posredovanj, na katerih smo dosegli vpliv in na katerih ne. In o nekaterih stvarih moramo še bolj podrobno razmisliti, kaj ti tam na teh področjih vpliv ni zadosten. Danes zjutraj je afganistanski veleposlanek prišel na delegacijo za Afganistan in nam dal nov upogled na stanje mednarodne pomoči za Afganistan in sicer z vidika afganistanske vlade in afganistancev in ta vidik je zelo zaskrbljujoč. Zato želim v poročilu dati prostor tudi temu mnenju, ne samo mnenju naših držav članic in mednarodne skupnosti, ampak tudi stališču Afganistancev in afganistanskih oblasti. Niso zadovoljni s tem, kako se dostavlja mednarodna pomoč in veleposlanek je potrdil visoko stopnjo korupcije in tega, da gre veliko pomoči v nič. Omenil pa je še eno težavo, ki jo želim omeniti v poročilu in sicer korupcija v dobavni verigi pomoči. Vsako leto Evropska unija približno milijardo zagotovi Afganistanu za pomoč. In vsako leto, torej mi skoraj 15 odstotkov BDP-ja zagotovimo tej državi. Zato me zanima, kakšen je dejanski vpliv tega. Želim tudi, da bi poročilo podrobneje preučilo preprečevanje pridelave maka. Kaj ti? Z vidika Evropske unije je to Najpomembnejši razlog, zakaj je Afganistan za nas tako pomemben, kaj te predstavlja oziroma prideluje se tam 95 odstotkov heroina in drugih opijatov, ki jih potem porabijo evropski potrošniki. In to bom potem skušal strniti v nek, neko resno poročilo nacionalni afganistanski načrt proti drogam ni dovolj. S tem poročilom bi morali iti globlje v to vprašanje in sicer vprašanje uničenja proizvodnje maka. Sem nekdani direktor Agencije za nadzor nad drogami Združenih narodov tukaj ne govorim o času pred desetimi leti, ampak sredstva so preprosto neverjetna v primerjavi z desetimi leti. In mislim, da si to zasluži bolj podrobno analizo. Zadnje vprašanje je usposabljanje afganistanskih policistov, kajti vsaka nova strategija v Afganistanu od Združenih držav ali Evropske unije se poskušuje kuša več posvečati ali bolj posvečati obsežnemu programu usposabljanja afganistanskih policistov, kajti želimo zapustiti Afganistan v nekem razumnem času in Obama je danes rekel, da bo postavil časovni okvir za to in to je zelo pomembno za vse, ki smo zavezani k civilni strategiji za Afganistan. Tukaj bom nehal. V zvezi s policijskim usposabljanjem me zanima, kaj menite o tem, ampak tudi vsi drugi pod... predlogi so dobrodošli. Hvala. Now. Il primo intervento è quello. Najprej se je javil k besedi kolega Taler. Prosim. Uh, thank you. Grazie, Čerman. Eh, hvala lepa. Mislim, da je ta diskusija eh, izredno pomembna in se zahvaljujem za inicijativo eh, poročevalca. Pomembna je zato, ker po eni strani ponuja priložnost, da Evropska unija končno najde svojo zunanjo politiko, zunanjo in varnostno politiko. Po mojem mnenju smo do sedaj osem let sledili to, kar je diktiral Washington, ki je imel specifične razloge, da je interveniral leta 2001 v tej državi, osem let je minilo, vidimo, da rezultatov ni, osem let je dvakratna doba, koliko je trajala druga svetovna vojna praktično. In uh, Ko smo se do zdaj že pogovarjali o tem, smo ugotovili, da je vsak mesec in z vsakim eh, podaljševanjem intervencije talibanov več. Se pravi, več, ko ima koalicija vojakov na terenu, več proizvede talibanskih borcev. Tu gre za nek paradoks, ki nas napeljuje k temu, da ta strategija do zdaj ni bila uspešna. Zato mislim, da je zelo dober naslov nova strategija za Afganistan. To je to, kar potrebujemo. Potrebujemo neko zmerno racionalnost in razumsko inteligentno rešitev, ki pomeni umik iz Afganistana. Verjetno je del tega tudi to, da pomagamo integrirati vse, kar ni ekstremno talibanskega v sedanjo vladajočo strukturo in jih opogumi, da se začnejo sami upravljati, da začnejo sami voditi svojo državo. In mislim, da je izredno važno, da Evropska unija tukaj pove svojo strategijo in jo začne zastopati. Ne glede na to, koliko časa bodo še američani rabili, da doumejo, da se te vojne ne da dobiti. Hvala lepa. Dragi kolegi, neprijetna obveznost, vendar vas moram opozoriti na to, da bomo imeli tolmačenje na voljo samo še deset minut. Na seznamu pa imamo sedem prijavljenih govornikov. Rad bi uresničil vse vaše želje, vendar vas prosim, da se čim bolj omejite v svojih intervencijah. Besedo ima kolega Salafranka, torej upoštevajte to načelo, prosim. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim poročevalcu za predstavitev. Problem Afganistana je treba obravnavati globalno. Po eni strani imamo boj proti upornikom in terorizmu, po drugi strani pa je treba stabilizirati državo. Predsednik Obama si je zadal tri mesece za sprejetje dokončne odločitve v luči pesimističnega poročila, ki mu ga je predstavil gospod Makristal. Prišlo je torej do zelo negativnega mnenja o delovanju sil ISAF, kar zadeva zaščito prebivalstva. To silo prebivalstvo dojema kot okupacijsko silo, ne stabilizacijsko silo. Zaradi tega bi morali stvari kvantificirati. Posredovali ste nam veliko številk. podoba, ki jo dajo ZDA in tudi zavezniki znotraj ISAF-a, je zelo skromna. Kljub ogromnim sredstvom, ki se investirajo na mednarodni ravni, to je treba povedati, treba je ponovno razmisliti o vsem zelo resno, zato da bomo znali biti kos velikemu sporu in eh, velikim težavam v Afganistanu. Hvala, besedo ima poslanec Gualtieri, prosim. Najlepša hvala, naj se zahvalim poročevalcu za ta zanimivi uvod, s katerim se lahko strinjam, vsaj kar zadeva ogrodje. Če se želimo lotiti problema Afganistana, moramo izhajati iz dvojnega protislovja, ki jo doživlja Evropska unija v zvezi s tem. Po eni strani Evropska unija dodeljuje zelo veliko sredstev za Afganistan, po drugi strani pa je pomembna sposobnost, da lahko vplivamo na strategijo eh, zaveznikov. Ta sposobnost je zelo majhna. Potem, po eni strani se zauzemamo za globalen pristop, po drugi strani pa se konkretno poudarja samo eh, ve, potreba po večjem številu vojakov. Mislim, da bi morala Evropska unija dali, dati konkreten prispevek, mora upoštevati stvarnost Seveda je pomemben angažma ZDA, strategija bo eh, vplivala na dogodke v naslednjih mesecih, vendar mislim, da lahko tudi Evropska unija prispeva eh, k vplivanju na dogodke v Afganistanu. Zaradi tega bi se morali bolj angažirati na civilnem področju. Action plan je pomemben prispevek, vendar mislim, da bi moral biti bolj dosleden, bolj enoten. Naj eh, povabim gospoda poročevalca, da natančneje poglobi eh, temo eh, misije EUPOL-a. To je zelo pomembno, če želimo doseči rezultate. Eh, mislim, da bi morala Evropska unija razmisliti o tem, da bi razširila svoje delovanje tudi na področje pravosodja. Kolega Grzib, prosim. Ja, e, e, Hvala lepa, tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu za njegovo zelo dobro izjavo v zvezi s strategijo za Afganistan. Tukaj imamo dva pojava. Prvi pojav je, kako dolgo že vse skupaj traja, ne glede na to, da so se združene države zavezale k večjemu številu vojakov in k pozivu, da naj tudi zavezniki pošljajo več vojakov v Afganistan. Po drugi strani pa imamo tudi poziv gospoda Karzaja talibanom, da se začnejo pogajati. Zanima me, ali ne bi mogli tega vključiti v poročilo. Kakšne korake naj bi naredili ali sprejeli, da bi spodbudili tiste, ki trenutno nosijo orožje, da bi stopili za pogajalsko mizo, namesto da se borijo. Naprimer, veteranski Omar naj bi se odpovedal Al-Kaidi. Hvala, kolega Lozing. Ja, želim se zahvaliti poročevalcu in želela bi se takoj dotakniti tega, kar je že on omenil. In to je nekaj, kar zasluži večjo pozornost v tem poročilu. Stvar stroško 2 do 3 milijarde dolarjev je namenjeno policistom in pa vojski. Primerjajmo to z 800 milijoni dolarjev eh, pomoči za cel eh, Afganistan oziroma eh, primerjamo to tudi s proračunom Afganistana in to je velik problem, če se pa umaknemo Potem pa tu ostane vsa ta policija, vsa ta vojska, ki se eh, sedaj skuša zgraditi, ampak prej ali slej bo to treba financirati z denarjem, ki ga bodo eh, dobili od prebivalstva. Zato potrebujemo natančno razdeljeno eh, perspektivo financiranja, koliko opazovalcev, kdaj bo dosežen strop 500. in eh, ali bo o tem razpravljal tudi svet zunanih ministrov, kako poteka sodelovanje z NATO na terenu. Omenili ste tudi policijo, 500 enot. Torej, ali je res, da bo januarja 2010 poslanih 500 policistov, kaj bodo delali in ali bodo sodelovali z vojaškimi inštruktori? Kolega Weigl ima besedo mislim da je vojna v afganistanu traja že dovolj dolgo da imamo eh, ljudi z izkušnjami tako vojaškimi kot civilnimi kot humanitarnimi ki svojih zgodb niso mogli izpovedati eh, namesto tega imamo vedno znova nove projekte ki pravzaprav nakazujejo nadaljevanje vojne in eh, Eh, čedalje bolj je jasno, da gre za vojno, v kateri ne bo nihče zmagal, jih bo pa zelo veliko izgubilo. Tako razumem tudi zadnjo taktično napoved eh, predsednika Obame, ki po mojem mnenju ni razveseljiva in ne vodi v pravo smer. Zato mislim, da je pobuda za nov pristop k, k eh, afganistanski krizi dobrodošla. Pozdravljam pobudo kolege kolege Arlakija. Mislim, da je treba pogledati tudi eh, en element dodaten, egiptovski zunanji minister nam ga je včeraj povedal, spomnil nas je na to, da pravzaprav Afganistana nikoli ni vodila v njegovi zgodovini centralna oblast. Mi pa hočemo zgraditi državo z centralno oblastjo, ki jo seveda Afganistanci ne želijo, ne potrebujejo in, in je nasprotna z njihovo tradicijo. Tukaj bi se ustavil, gospod predsednik, eh, pozdravljam ta eh, pristop eh, gospoda kolege Arlakija. Grazie. Ultimi due interventi. Tanok e... Še dva zadnja prispevka, Tano Kinkil Nilsen. Zelo uh, eh, nakratko, veliko sreče, gospod Arlaki prva, prvi stavek pravi vse. E, obrniti stran v Afganistanu in pa Pakistanu predstavlja izziv. E, to je nekaj, kar smo že videli, o tem smo se že pogovarjali leta 2002, žal se veliko ni spremenilo. In sedaj imamo novo pobudo, ampak sedaj imamo tudi to, da imamo talibane na obeh straneh meje tudi v Pakistanu. In seveda je še vedno vse ne jasno. Vlada ni čisto odločena. Torej, džihad je na svojih postavkah. Potem je tudi še vprašanje pomoči, kako ta pomoč se uporablja, vojaška pomoč. Ta se ne uporablja za boj proti upornikom, ampak da se eh, zgrajuje stvari na pakistanski meji. In vse skupaj se je izkazalo za katastrofo. To so zelo, zelo resna vprašanja. In trgovina z narkotiki je seveda velik problem. Pet ali šest let nazaj eh, sem bil zdravnik, oziroma sem še vedno zdravnik, in sem rekel, da bi mogoče morali pobrati v v smak, eh, ga zakoriti in potem eh, plačati za ta mak v kešo. In to bi bilo dosti ceneje, kot pa stanejo sedaj vojaki, ki jih tja pošiljamo, brez kakega posebnega učinka. Hvala lepa. Hvala, kolega Tanok. Prosim, kolegica. Seveda, moramo sedaj uh, iziti iz uh, te zanke afganske, kamor nas je spravil George Bush. Kdaj? To je pa vprašanje. Mislim, da moramo opredeliti ta koledar uh, skupaj z Afganci in zlasti moramo vključiti afgansko civilno družbo, ki je mlada, uh, ampak ki obstaja. Tu zlasti mislim na združenja afganskih žensk, mislim, da ne moremo stvari početi, ne da bi se z njimi posvetovali. Kar zadeva poročilo našega kolega, samo nekaj točk. Res je, pomembno je, da se soočimo za vprašanjem pomoči, spremljanja pomoči, kajti dajati primire je pomembno zlasti v državi, kjer je način življenja zahodnjakov tudi žalitev za tiste, ki tako dolgo eh, živijo v trpljenju. Potem eh, droga tu bi omenila vprašanje pomoči afganskim odvisnežem. Ogromno Afgancev je, ki so žrtve, ki so sami žrtve droge, ki so uživalci droge in ki potrebujejo podporo in pa zdravljenje. Potem policija plače. Eh, policistom plače morajo biti primerne, tako da se zagotovi resno delo afganskih policistov, da jih ne bo zamikala korupcija. To se mi zdi zelo pomembno. In naj še nekaj rečem za zaključek. To sem omenjala tudi na sestanku na afganski delegaciji. Mislim, da je pomembno povdariti, da je ena ženska, ki vodi eno regijo v Afganistanu in to je provinca Banjama, to je krasna ženska, to se je prvič zgodilo, da je ženska na čelu regije v tej državi, prvič v zgodovini in mislim, da moramo s to žensko sodelovati, ki je guvernerka te regije. Hvala. Prego il... Eh, hvala. Prosim gospoda poročevalca, da si vse to zabeleži. Določili bomo časovnico za novo srečanje. Najlepša hvala za sodelovanje. Oui, demain à 9h. Ici, ici.